Smo pri sprejetju zapisnika seje. Če ima kdo kakšno pripombo, naj to prosim pove pred koncem seje. Sedaj pa smo pri sporočilih predsednice. Z veseljem bi tukaj pozdravila nove kolege iz Hrvaške in predsednica je ponovno izključila ta mikrofon. Franjo Matušek, prisrčno dobrodošli tukaj v odboru za kulturo. Wir freuen uns, aber wir haben heute to nas sicer veselim, imamo pa še tolmačenja v hrvaščino. Gospod Matoše govori zelo dobro e, nemško in pa tudi angliško, zato bo lahko zelo dobro sledil delo našega odbora. Tolmačenje pa imamo danes vse uradne jezike, razen estonščine, e, litovščine, latviščine, malteščine in švedščine. Jutri zjutraj ob devetih bomo obravnavali poročilo gospoda Skurije o priznavanju in spodbujanju čezmejnih prostovoljnih dejavnosti v Evropski uniji oziroma bomo o njem glasovali. Prosim, da ste jutri tukaj torej točno ob devetih in da seboj prinesete svoje glasovalne kartice. Po glasovanju pa bo, naš, pa bo potekala naša javna predstavitev o prihodnih programih Evropske unije na področju kulture in medijev. To so bila moja sporočila, sedaj pa prehajamo k četrti točki dnevnega reda. Gre za poročilo gospe Koste, zaščita otrok v digitalnem svetu. Nekaj težav smo imeli na začetku z tem poročilom, kajti nek drugi odbor je na vsak način želel glede na člen 50 sodelovati. To smo na srečo rešili in gospe Kosta bi rada dala besedo, da naredi uvod v svoje poročilo. Silvija, beseda je tvoja eh, kolegi. Eh, credo... Hvala lepa, predsednica, dragi kolegi. Govorili bomo o zaščiti otrok v digitalnem svetu. Me slišite ali moj mikrofon deluje? To je zelo zapletena tema in takoj se vam opravečujem, da morda nisem zadostno obravnavala vseh uh, posamičnih elementov te teme. Skušala sem izpostaviti glavne točke. Zahvaljujem se seveda sekretarjatu tega odbora za odlično sodelovanje. Naj izpostavim nekaj točk. Internet spremlja mlade v Evropi bolj kot družina, bolj kot prijatelji v današnjem času in glede na nedavno raziskavo otroci 40 ur na teden eh, gledajo televizijo in dve uri na dan uporabljajo računalnik. Tukaj lahko govorimo o otrocih, ki so pravzaprav nepismeni, ki pa zelo dobro obravnavajo eh, digitalno tehnologijo in to je posem nova situacija, ki jo bo morala, moral upoštevati tudi šolski sistem. Na ta način se otroci igrajo, izmenjujejo različne vsebine, kot eh, recimo glasbo, sodelujejo v klepetalnicah eh, in tako naprej raziskava Elkids Online, ki govori o varnejšem internetu, tukaj namreč govorim o otrocih med 9 in 16 letom, kaže, da je veliko pozitivnih učinkov eh, uporabe medijev, veliko pa je tudi eh, negativnih učinkov. Veliko je uh, izsiljevanje mladih na internetu, poleg tega pa prihaja tudi do uh, spolnih, uh, spolnega nadlegovanja. Naj vas opozorim, da je ta tema tema človekovega dostojanstva v digitalnem eh, svetu, tema, ki je že bila tema priporočila parlamenta in pa sveta v letu 2006. In to priporočilo predvideva posvetovanje komisije na to temo in eh, takšni javni posveti so bili organizirani leta 2009. Eh, danes pa govorimo o rezultatih v tem poročilu. Poročilo Evropske komisije kaže, da obstajajo zelo različna pravila v posameznih eh, državah članicah. Veliko je sporozumov med vladami in pa eh, ponudniki internetnih storitev, vendar pa to še ne zagotavlja zadostnih zagotovil za zaščito mladih. V posameznih državih članicah tudi ni enotne koordinacije, nadzora in pa izvajanja politik na tem področju. V zadnjih šest mesecih smo v Evropi zabeležili nekaj pomembnih eh, dogodkov. Govorimo o direktivi za boj proti zlorabi pornografije tudi na spletu iz leta 2011. Poleg tega mislim na predlog uredbe, ki ga je januarja predstavila komisarka Reding. Gre za osebne podatke z posebnim členom, ki je namenjen mladim. Zadeva pa tudi nekaj specifičnih navedb glede drugih pomembnih točk. Poleg tega pa pričakujemo sporočilo komisije v prihodnih mesecih oziroma tednih o boljši uporabi interneta za mlade. Potem pa je tukaj še poročilo kolege eh, Kavade, ki tudi deloma zadeva to temo. Spostavila bi rada tudi IKT koalicijo, ki je bila spostavljena na pobudo komisarke Krs. Gre za sodelovanje 25 eh, podjetij, ki so sprejela pet priporočil eh, za varnost uporabe interneta, ki jih je predlagala komisarka. To bi lahko vodilo k večji usklajenosti znotraj Evropske unije. Obstajajo različne, obstajajo različne evropske direktive. Tukaj je direktiva o audiovizualnih storitvah, eh, pa tudi direktiva o trgovini na spletu. Ni pa še zadostnega sistema nadzora. Imamo torej celo vrsto direktiv in pa uredb, poleg tega pa imamo tudi sporočilo o prvem programu za mlade komisarke Malmström, ki celotno Evropsko unijo poziva k celostnemu pristopu k temi mladih. Tukaj gre za spoštovanje tretjega eh, člena eh, listine o temeljih človekovih pravicah, pa tudi za spoštovanje Lizbonske pogodbe. po mojem mnenju, in o tem sem se pogovarjala tudi z kolegi, bi lahko tukaj šlo za okvirno direktivo, ki bi lahko zajela celotno temo eh, mladih na spletu. Tukaj gre za zagotavljanje pravic, pa tudi za ustrezno zaščito. Sama sem se posvetovala z številnimi predstavniki družin, z mladimi, z različnimi organizacijami, pa tudi z producenti eh, odaj za mlade na eh, televiziji in tako naprej. Ugotovila sem, da obstaja veliko zanimanje za posamezne programe, recimo za program Varnejši internet, ki ga je predlagala Evropska komisija in ki so ga države članice dobro sprejele. Tukaj gre za široko omrežje, vključena je civilna družba in pa vsi drugi deležniki in do leta 2013 naj bi prišlo do nadaljne koordinacije in financiranja tega programa. V programu Connecting Europe ne smemo pozabiti, da je potrebna zadostna finančna podpora temu programu, kar je potrebno upoštevati tudi v večletnem finančnem okviru. Tukaj je potrebno zagotoviti dostop mladih do interneta. Določene skupine so seveda zapostavljene in morda nimajo dostopa do medijev in do izobrazbe preko medijev, potem je potrebno zaščititi otroke pred eh, škodljivimi vsebinami ali pa neprimernimi vsebinami. Hkrati pa je potrebno zaščititi zasebnost in pa uspodbujati digitalno državljanstvo. Z vami in z kolegi smo že imeli prvo izmenjavo mnen in izkazalo se je, da ta tema obsega veliko različnih elementov. Naj omenim še, da je pomembno, da poskrbimo za izobraževanje strani družine, mladih, eh, strani družine, strani uh, šolskih uh, ustanov, strani uh, medijev in tako naprej. Potrebno je nadzorovati vsebine na spletu, ti morajo biti kakovostne in pa koristne. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi uh, zadostno oglaševanje takšnih vsebin. Nov vidik predstavlja digitalno državljanstvo in zato potrebujemo tudi pravila obnašanja na spletu. V Bratislavi imamo pomembno organizacijo za zaščito osebnih podatkov v Evropi. Med mladimi uh, prihaja do do velikega ustrahovanja. Tudi na spletu objavljajo se grozljive slike in tako naprej. In na tem področju je potrebno sodelovanje. Gre za nezakonito ravnanje in torej tudi mladi potrebujejo pravila obnašanja. Kaj ti mislim, da je potrebno natančno določiti pravila. Uh, delovanja na spletu. Imamo eh, tudi eh, že pomembne projekte, kot recimo European Schoolnet in takšni projekti nam morajo biti v zgled. tukaj. Ne govorim o direktivi o pornografiji na spletu, kajti o tem je parlament že razpravljal, vendar pa bi rada izpostavila druge nezakonite vsebine, na katere opozorijo organizacije ali pa kdorkoli drug in potem je zelo težko eh, sprejeti odločitev glede eh, odstranitve teh vsebin. In tukaj sem zasledila tudi zelo pomembno novost v predlogu komisarke Redingove. To je nedavna odločitev, ki jo še ni sprejel parlament. Upam, da jo bo parlament eh, sprejel. In sicer. Ta eh, predlog pravi, da bi lahko v štirih urah sneli določeno neprimerno vsebino z spleta. seveda na zahtevo staršev. In tudi v skladu z standardi za delovanje na spletu. Poleg tega je pomembna tudi vloga družin in pa učiteljev, natančno se je potrebno zavedati, katere so naloge in obveze na tem področju. Države članice in pa komisija bi se morali bolj prizadevati za kodeks obnašanja na spletu. Poleg tega pa je sedaj med eh, kršitve eh, pravic eh, otrok vključena tudi kršitev njihovih pravic na spletu. Vem, da tukaj obstaja seveda določeno sivo območje in obstajajo dejanja, ki so eh, seveda tudi zaskrbljujoča, ki pa jih eh, ne moremo urejati z zakonodajnimi predlogi. Zato potrebujemo ciljno usmerjene politike in pa pozitivne pobude. In upam, da bomo v tem smislu nadaljevali z dialogom na evropski ravni z namenom koordinacije eh, digitalne vsebine za mlade. Na to, potek, na to temo poteka obširna razprava in mislim, da je z njo vsekakor potrebno nadaljevati. Poleg tega pa je potrebno nadaljevati z prizadevanji za evropski okvir za eh, varnejši splet. To je okvirni eh, sporazum, ki ga morajo potrditi in uresničiti tudi države članice. Seveda. Se zauzemamo za aktivno digitalno državljanstvo otrok. Potrebno je otrokom zagotoviti eh, vse priložnosti sodelovanja in izkoriščanja spleta, še prav posebej tistim, ki živijo na oddaljenih območjih. Karate pa je potrebno omogočiti tudi aktivno demokratično udeležbo. V Evropi obstaja veliko pobud na to temo, na temo aktivnega udeleževanja mladih. To pa je potrebno zagotoviti tudi na spletu. Zaključila bi pa bi rada za naslednjim. Mislim, da bo to velika priložnost, krati pa je lahko tudi veliko tveganje. Splet lahko eh, pomaga k vključevanju eh, skupin potisnjenih na rob družbe, lahko pa vodi tudi v njihovo stigmatizacijo. Splet lahko eh, pomaga tudi pri širjenju pozitivnih vsebin in vrednot. Hvala lepa. Hvala lepa, Silova. Thank you. And firstly, thank you to the rapporteur for her excellent prva govornica je gospa McClarkin. Hvala lepa in hvala lepa tudi poročevalki za opravljeno delo na tem področju. Zelo me veseli, da se naš odbor ukvarja z to eh, temo. Varen internet, eh, varen digitalni svet eh, lahko veliko prispeva k razvoju družbe, Hrati pa je potrebno seveda poskrbeti za dobro zaščito otrok. Rada bi podprla predvsem tiste člene, ki se nanašajo na izobraževanje in mlade. Mladi se morajo zavedati tudi nevarnosti na spletu. Odgovornost za zaščito otrok pa nosi celotna družba. Številne družine bi otrokom dan danes sicer naročile, da naj se ne pogovarjajo z neznanci na cesti, hkrati pa eh, bi otrokom omogočili, omogočile eh, neoviran dostop eh, do interneta v lastnem domu. Zaradi tega je potrebno določiti meje tudi v digitalnem svetu in upam, da bodo države članice nadaljevale za sodelovanjem na tem področju. Potrebno se, potrebno se boriti proti neprimernim vsebinam in slišali smo nekaj zanimivih predlogov na to temo. Cenim tudi dobro upravljeno delo, ki so ga upravile organizacije civilne družbe, recimo Internet Watch Foundation v eh, Združenem kraljestvu eh, imamo tudi telefonsko številko, ki jo lahko zavrtite, če želite eh, prijaviti uporabo neprimerne oziroma objav neprimerne vsebine na spletu. Mislim, da organizacija, ki stoji za tem, upravlja odlično delo. Potrebno je zagotoviti vsa potrebna sredstva državam članicam, ko skušajo zaščititi otroke v digitalnem svetu čeprav se na spletu srečujemo z velikimi nevarnostmi, je potrebno izkoristiti tudi priložnosti, ki jih splet ponuja pri razvoju družbe, ki bo temeljila na znanju. Uh, Hvala lepa. Ďakujem vám pekne. Ja by som chcela v prvom rade pogratulovať naše... Naslednja govornica je gospa Nevedalova. Hvala lepa. Rada bi čestitala poročevalki. Mislim, da ste izbrali zelo dober pristop. Tema je zelo pomembna in všeč mi je, da ste v svojem poročilu zapisali, da je potrebno spodbujati izobraževanje, ne le pri otrokih, ampak tudi pri starših. Večji otroci to dobro razumejo, mlajši pa ne. 60 odstotkov otrok starih 6 let je vsak dan aktivnih eh, na spletu. Otroci oziroma starši jim pustijo, da se uh, igrajo uh, v digitalnem svetu in zato mislim, da je zelo pomembno, da poskrbimo za izobraževanje ne le otrok, ampak tudi staršev. vedno, ko govorimo o internetu, govorimo po eni strani o svobodi in po drugi strani o zagotavljanju varnosti. Zelo pomembno je, da poskrbimo za ustrezno ravnotežje. Svoboda je seveda zelo izjemno pomembna, vendar pa, če je pri tem ogrožena varnost, je to seveda velik problem. Hvala lepa. Poročevalki, kolega Zver. Hvala lepa. Tudi jaz bom kratek. Rad bi samo kolegici Kosti čestito za dobro delo, ki ga je opravila. In tudi prav je, da je naš eh, odbor ostal matičen odbor za to pomembno temo. Da upozorimo tudi na a, eh, a, eh, nekatere stvari, ki so povezane z spletom. Vendar prehajamo v neko zgodovinsko dobo, ki se precej loči od pretekle industrijske dobe, od e, stare vzorce življenja, izgubljajo na pomenu, način učenja, star način učenja izgublja na pomenu, da so že mehni otroci popolnoma suvereni v tem digitalnem svetu že od najnižjih let, treh let naprej in nekako so osvojili ta digitalni svet. Zdaj pomembno od nas odraslih je, kako ustvariti neko normalno razmerje, kako ta, ta njihov svet, ta njihov vzorec življenja prenesti v realni svet, predvsem pa v šolski svet. Šolski sistem izgublja monopol pri prenosu znanja in pa veščin eh, in tudi kreposti na, na mlade ljudi. Eh, in v neformalnem eh, učenju eh, ravno, igra ravno splet izjemno pomembno vlogo. Eh, tako da eh, moramo najti neko ustrezno sinergijo in eh, digitalni svet prinesli v kurikule, eh, tako da bomo ga pozitivno in ustrezno izrabili, ne pa eh, samo upozarjali na nevarnosti, ki ga splet prinaša seboj. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin. Najlepša hvala. Ja, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank auch an Silvia. Gospa Kamerevert, hvala lepa. Gospa predsednica, hvala lepa, gospa poročevalka. Sama vem, kako zelo težko je podati smiseln predlog na temo uh, zaščite otrok uh, v medijih. Mi smo poskušali pred leti eh, z državnim zakonom, pa nam to ni uspelo. To nam ni uspelo tudi zaradi tega, ker ni bilo mogoče pravili za nalognega sveta prenesti na digitalni svet. to, kar imamo uh, določeno uh, glede vsebine na televiziji, vse to velja za analogni svet. In recimo določen film, ki je namenjen starejšim od 16 let, uh, se lahko po televiziji predvaja šele po 22 uri zvečer, eh, v digitalnem svetu pa je situacija veliko bolj zapletena. In zato mislim, da je to zelo, zelo pomembna tema, hkrati pa tema, kjer ne moremo dovolj poudariti, kako zelo pomembna je tema pristojnosti v medijih mladim moramo dati priložnost, da izkoristijo vse možnosti, ki jih ponuja internet, hkrati pa se morajo zavedati tudi tvegan. In zaradi tega potrebujemo nekaj okvirnih določil. Najpomembnejše določilo je tisto, ki ga je pravkar predložila komisarka Reding in sicer gre za direktivo o zaščiti osebnih podatkov. To je prav pomembno, še prav posebej pomembno pri socialnih mrežah kjer so mladi zelo izpostavljeni. Lahko eh, namreč eh, posredujejo podatke, eh, objava teh podatkov pa je lahko za nje kasneje zelo škodljiva. Tega pa se sami sploh ne zavedajo. Mislim, da potrebujemo okvirno direktivo, ki bi vsebovala evropska pravila za zaščito mladih. Vem, da imamo zelo različne sisteme v Evropski uniji, vem pa tudi, da imajo različne države v Evropski uniji zelo različna merila. Že na televiziji lahko vidimo Eh, da so določeni filmi, recimo v Združenem kraljestvu, označeni eh, za starejše od 12 let, v Nemčiji za starejše od 16 let in v Italiji za starejše od 18 let. Torej, vse to je odvisno od eh, različnih kultur, od različnega pristopa do teh tem. In zato bi bilo zelo težko najti nekakšno smiselno skupno raven, s katero bi se strinjali vsi v Evropi. ne, da bi neka država članica dejala, ja, tukaj pa eh, se nas omejuje, kajti mi smo veliko bolj eh, tolerantni. Torej, v Nemčiji imamo dober sistem eh, in sicer prostovoljnega samo nadzora. Mislim, da to zelo dobro deluje, ko gre za filme, za televizijske oddaje ali pa za videoigrice vendar pa so standardi v drugih državah drugačni in mislim, da bo težko najti skupni imenovalec, zato pa bi se morali vsekakor prizadevati. Pravno državni postopki. Spomnite se na temo otroške pornografije. Vedno sem bila zelo vznemirjena, ko smo govorili o tem, da naj bi nadzorovali pretok eh, vsebin eh, na internetu nezakonite vsebine bi morali izbrisati iz interneta in zaradi tega so potrebni državnopravni postopki. Ne glede na to, kakšna bo naša odločitev, poskrbeti moramo za to, da ne bodo kršene temeljne pravice in da ne bomo za internet vzpostavili sistema, ki bo pomenil popoln nadzor. Najti moramo pravo ravnotežje kar pa je zelo težko. In borila bi se osebno vsaj proti vsakemu sistemu eh, nadzorovanja in sledenja. Poleg tega pa se je potrebno natančno odločiti, kakšna je naloga ponudnikov internetnih storitev. Če se seveda, če seveda ponudniki internetnih storitev vedo, da je na spletu objavljena določena nezakonita vsebina, jo morajo seveda za spleta umakniti. Vendar pa ne moremo zahtevati popolnega nadzora nad vsem, kar se objavlja na spletu. Torej, najti moramo neko pravo mero in pa pravo ravnotežje med pravicami in pa nadzorom. ter zaščito mladih in pa otrok. Mislim, da imamo že nekaj dobrih pobud v tej smeri In tukaj moramo poskrbeti tudi za uskladitev med različnimi ravnmi, na katerih eh, delujemo. Tukaj govorim recimo o zaščiti osebnih podatkov, o AVMD in tako naprej. Glavno vprašanje je torej, kako bomo poskrbeli za zaščito mladih na spletu. Hvala, se mi zdi, da je to kvadratura kroga. To je kar grozno. Gospod Matula doamnă președintă câteva idei aș vrea să aduc, eh, cu câteva idei aș vrea Hvala lepa, tudi jaz eh, bi rad podal svoje mnenje, čestitke poročevalki, kaj ti s tom poročilom skušamo najti pravo ravnoteže med pravicami mladih v digitalnem svetu in pa njihovo zaščito. Seveda živimo v svetu, ki se hitro razvija in v prihodnosti se bo to dogajalo še hitreje. Zato sem seveda za upismenjevanje otrok v digitalnem svetu. Pri tem pa moramo paziti in se vprašati, kako nam bo uspelo doseči to, da se bodo mladi naučili varno in etično ravnanje z spletom. Učitelji in pa drugi, ki jih obdajajo, se na spletu včasih dosti manj spoznajo kot tisti, ki pravzaprav potrebujejo zaščito. In morda je to dobro, morda pa tudi ne, da splet ali računalnik, da je pravzaprav postal nek družinski član v današnji družbi, tako kot eh, neka varuška, ki skrbi za otroke. Saj otroci toliko časa preživijo za računalnikom ali pri spletu, da se včasih lahko reče, da gre za nekega dodatnega družinskega člana, ki pa je lahko tudi nevaren. Sam se ne strinjam z nadzornimi sistemi, ki bi delovali totalitaristično. Prihajam iz eh, bivše komunistične države, iz vzhoda in vem, da smo imeli takšne totalitaristična nagnjenja in vem, kaj je nastalo iz takšnega sistema, vem tudi, kako se to lahko izrodi v digitalnem svetu, pa bomo morali najti druge načine za reševanje teh težav. Torej, hvala lepa in še enkrat čestitke poročevalki. Hvala lepa, gospod Biski. will vielleicht etwas sagen zu einer Relativierung. Morda bi nekaj povedal o relativizaciji. Pred številnimi leti sem kot raziskova, medijski raziskovalec tudi izvedel raziskavo in našel zanimivo povezavo. Natančnejša, ko so bili predpisi prepovedi za mlade, bolj zviti so ti mladi postali. Torej, razvili so določeno kreativnost za to, da so obšli ta pravila. Meni se to sicer ne zdi tako nevarno, se mi zdi, da je za tem tiči neka zdrava radovednost. Ker ti tako je, odrasle skrbi, ampak pravzaprav je prepoved najbolj neučinkovito sredstvo. Tudi, če govorimo o vzhodu, če si gledamo nekdanjo uh, vzhodno Nemčijo, kjer je bilo prepovedano gledati zahodno televizijo, vsak pa je to počel. No, seveda, to je bilo prepovedano. Ampak tudi v družinah, kjer so starši pazili na to, da uh, naj se to ne bi počelo, pa smo kot raziskovalci ugotovili, da so mladi to vendarle počeli. Torej, to so uh, eh, pre meje prepovedi, to sem želel povedati. In zato se mi zdi zelo pomembno, da vedno znova izvajamo medijsko izobrazbo, torej da mlade čim prej naučimo samostojno izbirati in da jih usposobimo presoditi uh, spletne osebine, medijske osebine, ne da tukaj sedaj pri tem uh, opustijo užitke, ampak da sami sebe zaščitijo. In to se mi zdi najbolj pomembno. In če si ogledamo napredke v preteklih letih, eh, lahko vidimo napredke v posameznih državi, da, državah. Če pa zadostujejo, to pa dvomim, torej kar se tiče medijske izobrazbe, dvomim zato, ker vedno znova pride nek eh, val in eh, prizadevanja so večja, vendar pa niso dovolj stalna čez leta, da bi bilo to medijsko izobraževanje zadostno oziroma da bi se usidralo pri mladih. In to je za me odločilno vprašanje pri prepovedih. Neka resnica je o tem, gospod Bekar. Tudi jaz bi se zahvalil kolegici Kosta za ta, to pomembno poročilo. Moj prispevek pa se nanaša bolj na to načelnost, ki smo jo sedaj slišali, glede ukrepov proti tem postopkom. In to ni neposredno povezano z tem poročilom, ampak z področjem, v katerem se gibljamo. Torej, analogni svet, v kateri je že marsikaj delovalo, kot je povedala kolegica, ne bi obravnaval kot zaključeno gradbišče, kajti tam se pripravlja nek temelj za to, kar znanost pomenuje seksualizacija otroštva. Imamo grozljiva spoznanja o tem, kaj lahko v prosto dostopnih medijih, naprimer v reviji Vogue, počenjajo z desetletnimi deklicami, ki so jih eh, naličili in obleči, oblekli, kot da bi bili 18-letne mislim, da je vprašanje praga nekaj, kar potem vodi do tega, da se znajdemo pred zlorabo. In zato podpiram, da vse, kar se ne imenuje prepoved, ampak raje bi podprl um, izobraževanje, pa ne samo pri mladih, ampak tudi osveščanje odraslih povezano z neko širjenje vrednot, torej, da se tako prepreči to seksualizacijo mladih oziroma otrok. Torej, zato bi bilo dobro upeljati v vse bodoče pobude tega parlamenta. Hvala. Hvala lepa, mislim, da se vsi strinjamo, da tema ni namenjena oziroma je ne moremo naložiti samo spletnim ponudnikom, ampak da si moramo prizadevati za to, da tisti, ki so otrokom najbliže, da tiste pripravimo do tega, da lahko to posreduje otrokom, torej najprej učiteljem, ki morda tudi eh, starše opozorijo in potem bodo tudi starši že v stanju bolje. Uh, dati boljše navodila otrokom, kako ravnati z mediji. Torej, grozljivo je, kot je povedal tudi gospod Matula, da nekateri eh, starši že televizijo uporabijo kot eh, varuško, mislim, da ni temu namenjena. In pri izobraževanju in usposabljanju učiteljev moramo biti bolj pozorni na to, da vsi res postanejo sposobni delati z tem um, orodjem. Sedaj pa gospa Benrama tu, potem pa še gospa Kosta. Euh, Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se eh, gospe poročevalki, gospe Kosti, za to zelo uh, popolno zastavljeno poročilo. Vendar pa številne stvari še niso bile povedane. In sicer bi jaz tukaj izpostavila to, kar imenujemo kot onesnaževanje z reklamami. V bistvu imamo vsi vtis, da je na internetu vse zastonj, vendar pa je v resnici internet preplavljen z reklamami. In tudi to dejstvo je potrebno upoštevati. Hvala lepa. Uh, V redu, hvala. Mislim, da še predstavnica komisije, gospa Manson, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Komisija tudi pozdravlja poročilo gospe Koste. Poročilo zelo dobro predeljuje številna vprašanja, ki se komisiji zdijo bistvena za ustvarjanje boljšega spleta za otroke. Pozdravljamo tudi to, da ste pozornost namenili um, razvitju sposobnosti in pa pomenu digitalne pismenosti, to tako v šoli, kot tudi šole v povezavi z starši. Otrokom je treba zagotoviti možnosti, da razumejo, uh, kako se je treba ravnati na spletu. Tudi določba za, o lažjem dostopu do bolj kakovostnih sebin in hkrati je treba um, identificirati strategije, ki bodo preprečile tveganje za mladostnike. Izboljšati moramo tudi uh, dostopnost do vsebin z programi, ki bodo delovali čezmejno, tako da bomo tudi prepoznali razlike med kulturami in pa med vrednotami in izbirami družin. Radi bi tudi izpostavili pomen uh, priznavanje, da je splet tudi priložnost za otroke. Hkrati pa ne smemo podcenjevati potrebe po tem, da je treba opredeliti tveganja in razviti pristope za zmanjšanje tvegan za otroke v čim večji meri. Rada bi tudi dodala, da smo hvaležni za izredno podporo vlogi programa varnejši in splet in pa tega, da podpirate nadaljevanje tega, pro, eh, tega programa. Komisija podpira dejavnosti za osveščanje v državah članicah in pa tudi pobude, ki so bile sprijete doslej za izboljšanje uh, umika sporne vsebine. Hvala. Hvala lepa, kratek odgovor gospe Koste. Imamo namreč veliko tem na programu. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se vsem kolegom in tudi komisiji za to pozitivno sprejetje mojega poročila in tudi za izredno dragocena priporočila, ki so jih podali, pa tudi za izpostavitev vprašanj, ki so še ostala odprta. Jaz se zelo dobro zavedam, da smo se tukaj podali na minsko polje in eh, zato tudi se zavedam tega, kako težko bo vzpostaviti ravnotežje med pravico mladih do dostopa in uporabe interneta ter na drugi strani eh, varnostjo in eh, varovanjem njihovega uravnoteženega razvoja in rasti. Vsekakor gre res za to, da jim skušamo zagotoviti rast v smislu odgovornosti. Eh, ki jo morajo prevzeti odrasli, torej vsi starši, strokovnjaki, šole, institucije in tako naprej. Tako da je treba tudi v zvezi s tem povedati zelo jasno določene stvari. Ne moremo vedno samo govoriti o svobodi izražanja, ampak eh, moramo pri tem upoštevati tudi nevarnosti za otroke in moramo znati pravilno razlikovati med enim in drugim, tudi zaradi številnih zlorab in nezakonite rabe vsebin. In vem, da so ta vprašanja zelo občutljive narave. Res pa je, In zavedamo se, da je to prvo obdobje v zgodovini človeštva, ko so mladi bolj usposobljeni kot odrasli pri uporabi interneta in da je zato zelo težko z njimi vzpostaviti dialog med enakopravnimi sogovorniki. In eh, ravno tako eh, odrasli sicer imajo možnost, da se računalniško opismenijo, vendar pa nimajo na voljo vseh orodij za to, da do tega pridejo. Medtem ko otroci, ki to imajo na voljo, pa lahko to uporabijo na način, ki jim bo v bistvu škodoval. Eh, Tako da seveda z veseljem pričakujem vse vaše predloge in sama sem tudi že predvidela določene dopolnitve za to poročilo, ki je pa sicer zaradi omejenega prostora zelo kratko in prav gotovo želim še dodatno poglobiti to vprašanje. Eh, zato, da bomo lahko prispevali k ukrepitvi vseh inštrumentov, ki zadevajo pismenjevanje odraslih, ki zadevajo vlogo šole in drugih institucij, ki zadevajo tudi boljše usklajevanje med različnimi zakonodajnimi inštrumenti direktivami in tako naprej. Tudi to, kar ste izpostavili kolega v zvezi z direktivo o varovanju podatkov, ki bi morala biti s tem eh, povezana. Na tak način bomo eh, seveda skušali odgovoriti na zahteve, ki se tukaj pojavljajo. In eh, ko smo se lotili tega poročila, smo imeli vse to v mislih in kar se tiče nadzora, pa nismo imeli v mislih nek nadzor, popoln nadzor za nami Mm, ki bi bil sam sebi namen, ampak nadzor z namenom preprečevanja nezakonitih ravnanj, kot je naprimer otroška pornografija in tako naprej in druge oblike izkoriščanja otrok. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Hvala lepa. Rada bi spomnila, da se predlogi sprem lahko ležijo do 10. maja ob 12. 19. junija pa bomo glasovali. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, to je točka 5, izobraževanje, usposabljanje in Evropa 2020. Izobraževanje in usposabljanje 2010 smo imeli že, sedaj smo deset let naprej. Vsake dve leti se ministri za vzgojo in pa komisijo sedijo skupaj in pripravijo poročilo o splošni situaciji v izobraževanju in usposabljanju v Evropi in eh, si postavijo skupne cilje. Kot vsi vemo, so to velike besede, ki se ne izvajajo vedno in tudi nikogar ne moremo prisiliti, ker nimamo pristojnosti, ker pa imamo vedno dobre zamisli. Mislim, da to včasih tudi vpliva na svet ministrov in na njihovo delovanje. Februarja smo že govorili o tem doseju gospe Hannibal. Gospa Hannibal, predajam vam besedo, da nam predstavite končni osnutek, ki ste ga predložili. Izvolite. Hvala. Kot ste že povedali, to prih, je to podlaga za to poročilo dvoletno srečanje ministra in pa komisije. Uh, Izobraževanje in usposabljanje 2020 je strateški okvir za evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja. In to je pravzaprav nadgradnja predhodnega delovnega programa. Poročilo povzema ukrepe in razvoj v prvem ciklu, torej v ciklu 2009 do 2011. In to gre z področja sodelovanja evropske politike v prihodnjem ciklu v obdobju 2012-2014. Podarja zlasti, kako lahko sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja podpira doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Kot je izpostavila predsedojoča, pri tem nimamo pristojnosti, torej gre predvsem za preprečevanje in lobiranje in tako bomo lahko morda vključili določene zadeve, ki si jih želimo. Mislim pa, da je vredno truda, kaj ti vzpostavlja oziroma eh, odpira vprašanja in določene zadeve postavlja na dnevni red, zato je to zelo pomembno. Ključne ugotovitve poročila tokrat so bile, torej po, treba po pametnih naložbah in reformi politike. Eh, Eh, mislim, da to pomeni, da je treba pridobiti več denarja in čim bolje um, izkoristiti obstoječi denar. Potem so ugotovili, da so potrebna večja prizadevanja, da se doseže krovni cilj eh, strategije 2020 na področju osipa in terciarnega izobraževanja. Potem vse življenjsko učenje žal ni stvarnost in uh, to je veliko razočaranje sploh za nas, glede to, koliko dela vključujemo v to. Potem nadnacionalna mobilnost je nujno potrebna za pridobivanje novih znanj in veščin in treba je izboljšati evropsko bazo znanj in veščin. Torej, to so glavne ugotovitve poročila izobraževanje in usposabljanje 2020. Komisija predlaga, naj se ta področja potrdijo kot prednostna za področje evropskega sodelovanja v naslednjem delovnem obdobju 2012-2014. Tako bi se lahko ugotovila uspešno izvajanje strategije Evrope 2020. Komisija tu predvsem govori tudi o vseživljenskem učenju, o izboljšanju kakovosti in učinkovitosti v izobraževanju in usposabljanja, o promociji aktivnega eh, državljanstva, izboljšanju eh, tudi kreativnosti, vključno v podjetništvu in na vseh ravneh eh, izobraževanja in usposabljanja. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, kar predlaga komisija. Vendar pa mislim, da je pomembno, da predstavimo tudi nekaj svojih zamisli kaj ti mislim, da je to naša uh, možnost in priložnost, da nekaj prispevamo v ta pris, v proces. Zato sem v poročilo vključila še nekaj dodatnih zadev, o katerih moramo razmisliti. Pa reč moramo izpostaviti, da mora izobraževanje ostati prednostna naloga. Mislim, da je v času gospodarske krize zelo mamljivo, da se um, zmanjšujejo razno razna plačila v, za socialno področje. Mislim, da je to bistvena napaka in da bi bilo popolnoma kontraproduktivno, če bi se zmanjševali finance za izobraževanje. Zato moramo posredovati eh, sporočilo, da mora izobrazbo stati prioriteta. Poleg tega pa to na, je to prednostno tudi v širšem pogledu. Nekaj, kar se vedno znova dogaja, v trenutkih gospodarskih kriz, ko prihaja do zmanjšanja plačil, je to, da se zmanjšuje tudi zaposlovanje in uh, očitno je težko najti novo službo, to pa se lahko tudi um, prepreči z boljšim izobraževanjem. Zato mora biti visokošolsko izobraževanje tudi uh, prednostno področje. Hkrati pa moramo uh, tudi izboljšati prizadevanja pri zgodnjem učenju. Uh, poročilo komisije tudi namenja temu nekaj eh, prostora in ugotavlja, da so razlike med državami članicami velike. Mislim pa, da moramo temu dodati še več, predvsem, če upoštevamo, koliko dela smo namenili tej temi v našem odboru. Torej, Evropska komisija je 96. leta priporočila, da bi morale evropske države vsaj en odstotek BDP uložiti v izobraževanje v zgodnem otroštvu. V skladu z raziskavo iz leta 2004 pa je pravzaprav samo pet držav od 20 pregledanih, ki to izvajajo, torej je pot še dolga. Predvsem v kontekstu te nestabilne gospodarske situacije in povrčevalnih ukrepov hitro zanemarimo zgodnjo izobrazbo in s tem pravzaprav dejansko povzročimo še več težav za prihodnost. Storitve v zgodnih letih ni, to niso luksus in ni eh, nekaj, kar bi bilo treba zmanjševati. In odločitev, da se ne vlaga v izobrazbo v zgodnih letih, bo imelo posledice, kot so tudi nižji potencijalni dobički v gospodarstvu, kar lahko seveda potem pomeni breme, eh, finančno breme samih držav članic Evropske unije. Torej, ulagan, nalaganje v uh, izobraževanje v zgodnih letih, s tem tudi okrepimo določena področja in lahko tudi zmanjšamo stopnjo kriminala, lahko izboljšamo tudi zdravstveno situacijo in tako naprej. Torej, to sem zato vključila v svoje poročilo in upam, da se bo um, odbor strinja z mano. Potem tretji vidik pa so sposobnosti na področju znanja jezikov. Vsi se strinjamo, da je učenje tujih jezikov bistveno pomembno za posameznika in za Evropsko unijo in vsi smo zelo. Uh, Vsi smo zelo podpiramo tudi mobilnost. Če pa želimo res uh, zagotoviti mobilnost, uh, morajo tiste osebe, ki želijo biti mobilne, tudi imeti sposobn, eh, znanje tujih jezikov. Vem, da je to predvsem težava v Združenem kraljestvu, ampak to ni samo težava ljudi, ki imajo materni jezik angliščino, ampak je težava tudi v drugih državah članicah in zato je pomembno, da še naprej podarjamo eh, več jezikovnost, kajti to je vitalni del Evropske unije in kako da Evropska unija deluje. Mislim tudi, da moramo govoriti o e, starajočem se prebivalstvu v Evropi, predvsem kar se tiče vseživljenjskega učenja. Statistike, ki jih zbiramo za vseživljenjske življenje, ne vključujejo ljudi starejših od 64 let. In to v času, ko predvsem govorimo o Eh, tem, kako se starost ljudi eh, veča, kako so ljudje vedno dlje aktivni in v letu aktivnega staranja mislim, da je čudno, da opuščamo vse življenjsko učenje ravno v tem trenutku, ko ljudje dosežejo to starost. Torej, vse življenjsko učenje se mora nadaljevati tudi za ljudi, ki so se morda že upokojili ali se pa kmalo bodo, kajti ravno takrat imajo ljudje pogosto priložnost in čas, da se temu posvetijo. No, potem pa še ena točka, ne še čisto zadnja. Mislim, da si moramo tudi ogledati visoko šolstvo in pa štipendije in pa študente iz eh, revnejših okolišev, eh, kajti če to za, za študenta pomeni, da si ne more privoščiti študija, potem ga pač ne bo obiskal. In uh, zato mislim, da bi bilo pomembno, da se več mladih spodbudi k visokošolski izobrazbi in mislim, da moramo s tem nadaljevati. V času, kjer so uh, znanja in sposobnosti bolj v spredju kot ročna dela, je nekako smiselna naložba, da se zagotovi, da čim več mladih lahko se udeleži visokošolskega izobraževanja. Za zaključek pa bi rada še predlagala to, da si ogledamo eh, tudi tehnične eh, in podobne eh, področja in pa tudi enakopravnost med spolom na teh področjih, zato da bo res tudi več žensk se doležilo teh znanstvenih študijev. Torej, to bi morali dodati temu poročilu, ki ga je izdala komisija. To predlagam v mojem poročilu in upam, da bomo s tem lahko plivali na vlade in na ministre za izobraževanje držav članic. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa predajam. Besedo Marie-Therese Axel-Schmidt. Hvala lepa, gospa predsednica. Seveda bi želela čestitati gospe Hannibal za odlično upravljeno delo na tako obsežnem področju. Želela pa bi se ustaviti pri nekaj točkah, ki so premalo določene in ki se mi zdijo pomembne, če želimo doseči cilje Evropa 2020, ki smo si jih zastavili in kjer je treba še veliko storiti. Naprimer, zgodnje otroštvo. Dejansko so prva leta mm, otrokovega življenja bistvenega pomena za njegov fizični mm, in psihološki in socialni razvoj. In zato je izobraževanje hkrati tudi naložba v prihodnost. To je pomembno za otrokovo socializacijo in še zlasti je to pomembno tudi v družinah, ki imajo eh, težave v socialnem okolju in zato je pomembno veliko ulagati v kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki danes še ni dovolj dobro razvita. Ravno tako bi želela povedati, da je zelo pomembno, da države spodbujamo k temu, da bodo spremljali otroke na njihovi izobraževalni poti že od najzgodnejših let naprej. In ne samo takrat, temveč tudi eh, skozi vse življensko učenje jim je treba dati dostop do kulture in do možnosti za izobraževanje. Eh, kolegica Hannibal je poudarila pomen učenja jezikov in zato bi želela izraziti svojo podporo eh, tistemu členu njenega poročila, v katerem je to izpostavljeno. Mislim, da je to izredno pomembno za Evropsko unijo in za zagotavljanje mobilnosti njenih državljanov. Zato je treba poudariti pomen obstoja takih orodij na evropski ravni, s pomočjo katerih se bo državljanom omogočil dostop do vseživljenjskega učenja in do strukturiranega izobraževanja, kar smo že izpostavili tudi v drugih poročilih. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Uh, uh, Hvala lepa. Sorry. Not for the first time se opravičujem. To ni prvič, da njem je Mary Hannibal podala zelo celovit pregled nad situacijo in zelo težko se je ne strinjati z njo, kajti vse, kar je povedala, je res. Rad bi tu samo dodal dva vidika, predvsem zgodni osip, o tem smo že uh, govorili, ampak to je treba drugače formulirati kajti ravno zaradi varčevalnih okrepov je obstaja tveganje, da se bo to izkoristilo. In eh, prezgodnji odhod iz eh, šole in preprečevanje tega je pomembno za to, da ljudje oziroma mladi pridobijo strezno eh, izobrazbo in predvsem v povezavi z um, jezikovnim usposabljanjem je to velik korak nazaj. če bi torej imeli nekakšno pobudo na tej ravni. In uh, za trenutno tehnologijo pravzaprav tudi učitli res lahko se usposabljajo v katerem koli jeziku. Ste, torej bi morali zagotoviti, da lahko eh, mladi začnejo v pozitivnem duhu in jim damo neko samozavest, ki bo vodila do, na, daljnega interesa. Mislim, da je to ključno v tej mladi starodi, da se učijo in da vedo, kaj se učijo, da to ni neke hudega napora in to mora biti neka dobra priložnost, da tu premustijo težave in ostanejo tudi v sklopu izobraževanja, ravno pri jezikih. drugače pa imamo tu, na drugi strani pa imamo tu še ljudi starejši od 65 let. In če vse življensko učenje, če govorimo o tem, mora to pomeniti res vse življenje in tu potrebujemo tudi nekaj spodbud. Predvsem tudi, kar se tiče statistik, to treba popraviti in uspodbujati ljudi k temu in tudi zagotoviti, da je to za ljudi nekaj popolnoma naravnega. Uh, da se jim zdi to del kot eh, od del običajnega življenja, da se izobražuje na različnih ravneh do konca svojega življenja. Predvsem spriča izziva, da vedno več in več ljudi uporablja splet za različne zadeve, bi bilo pozitivno za vse države članice, če bi zagotovili, da tudi ljudje starejši od 65 let postanejo kompetentni s tem medijem. Morda bi torej eh, podarili, da je to res velika vrednost tako za družbo, kot tudi za gospodarstvo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Zver. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Uh, To je dobro, da Evropska unija spremlja zdaj že drugo desetletje v okviru tega projekta izobraževanja usposabljanje Evropa do 2020, eh, spremlja zbliževanje eh, evropskih šolskih sistemov. Dobro je tudi, da si je Evropska unija zadala v okviru te razvojne perspektive Evropa 2020 eh, veliko ciljev in veliko prioritet, ki so povezani z izobraževanjem in pa z mladimi. Res je, da govorimo samo o dveh ciljih, o zmanjšanju usipa in pa povečanja deleža eh, visoko izobraženih ljudi v tem desetletju, da se v njih skriva ali pa ob njih še pojavlja vrsto drugih. Ne. Eh, zdaj, kako vse te cilje doseči, eh, imamo relativno malo mehanizmov na voljo. Lahko rečemo ali pa vplivamo, da države članice, ki so suverene na tem področju, da veliko več vlagajo v izobraževalne sisteme. Ampak tukaj je problem kriza, Zdaj moramo tudi razumeti varčevalne ukrepe v vseh državah eh, in eh, tudi izobraževanje verjetno ne bo popolnoma izvzeto iz tega. Ne? Čeprav bi si vsi skupaj želeli, da bi izobraževanje bilo najmanj prizadeto v teh eh, časih varčevanja. Drugi, drugi taki mehanizmi so tiste sistemske narave. Ne? Tukaj večkrat pozabljamo, da proces sprejemanja enot implementacije Evropskega kvalifikacijskega okvira poteka prepočasi v državah članicah. In to je veliko ovira pri nadaljem razvoju eh, izobraževalnih sistemov ali visokošolskega, pa tudi srednješolskega in osnovnošolskega. Um, rad bi uh, poudaril, da tudi mobilnost sama po sebi bi lahko močno prispevala uh, kot nek mehanizem k večji kakovosti. Ampak eh, tukaj imamo eh, določene probleme, ki so eh, povezani z demografijo. Evropska unija, ki postaja ostarela družba, brez močnejše, intenzivnejše vključitve starejših v gospodarstvo ne bo šlo. Zato je tako pomembno, eh, pomemben projekt lifelong learninga, ki smo ga začeli v 90-ih letih in takrat še niti nismo pričakovali, da bo šele čez nekaj let eh, eh, postal tako pomemben in usodnega pomena za nadaljne razvoje Evropske unije. Enostavno Evropska unija ne premore dovolj mladih in tistih srednjih let, ki bi lahko vsega recimo dvigovali eh, gospodarsko rast v Evropski uniji. Starejši eh, torej nujno potrebuje tudi starejše. No, po drugi strani pa imamo mlade, eh, premalo mladih, ampak eh, nekaj milijonov teh je brez službe ali pa niso zaposljivi zaradi slabega izobraževalnega sistema. Izobraževalni sistemi, že po poročilu Monti, če se spomnite, proizvajajo nekatere profile, ki jih ne družba, ne ekonomija ne potrebujeta. In to je dvojni udarec za družbo. Udarec za posameznika in pa za družbo, ki investira napačno. Zato danes se bolj govorimo o pametnem investiranju v šolski sistem. E, šolski sistemi se torej morajo tudi racionalno organizirati in jaz mislim, da lahko iz te krize tudi šolski sistemi izidajo bolj učinkoviti in bolj uspešni. Veliko je tudi Eh, nespametnega investiranja v šolski sistem. Eh, ves denar, ki je na voljo v šolskem sistemu, se ne uporablja smotrno in eh, ta kriza je lahko tudi izziv in pa priložnost, da zelo racionalno razpolagamo z finančnimi viri na področju šolstva. Hvala. Hvala lepa, komisija. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa, gospa Hannibal. Dame in gospodje, hvala lepa za podporo, ki ste izrazili v svojem poročilu. Ne bom govoril o vsebini, ampak bi še enkrat rad izpostavil kontekst tega poročila. Gre za sodelovanje na področju izobraževanja kjer skušamo z izmenjavo eh, pobud eh, zagotoviti boljšo kakovost izobraževanja v Evropi. Ampak v tej specifični situaciji, v kateri se nahaja Evropa, smo se seveda osredotočili na prispevek izobraževanja k boljšemu razvoju Evrope, k ustvarjanju novih delovnih mest, k zaposlovanju. Gre torej za iskanje izhoda iz te krize, v kateri se nahajamo. in ukvarjamo se tudi z temo ulaganj, zaradi tega tudi podpiramo pomen teme ulaganj. Po eni strani namreč potrebujemo ukrepe za uspodbujanje ulaganj eh, v izobraževanje, na ta način bomo lažje našli pot iz krize. In eh, drugo točko je ravno kar izpostavil tudi gospod Zver eh, in sicer, da je potrebno v trenutni situaciji upoštevati, da so vsi proračuni pod velikim pritiskom in da je potrebno zato dokazati, da eh, so vlaganja smiselna, da se sredstva učinkovito porabljajo. podpiram eh, tudi pomen, ki ga predpisujete eh, prečolskemu izobraževanju. Ta tema je pomembna sama po sebi, kot ste dejali. Poleg tega pa je pomembna tudi za eh, preprečevanje prezgodne prekinitve študija. Namreč če bomo prej vlagali v izobraževanje, potem bomo imeli boljše možnosti, da čim več eh, mladih tudi dokonča šolanje. Kljub temu, da imamo tudi primere, ko imajo države članice zelo, dobre, zelo dobro predšolsko izobraževanje, pa imajo mladi kasneje vseeno težave. torej se je potrebno ukvarjati tudi s kakovostjo teh eh, predšolskih programov, pa, pa z izobraževanjem vzgojiteljic in vzgojiteljev. Potrebno se je ogledati učne načrte in tako naprej in tako naprej. S tem zaključujem. Hvala lepa za izraženo podporo, kot sem že dejal in še enkrat bi rad povdaril, da. Gre tukaj tudi za spoštovanje koncepta Evropa 2020, sledilo bo namreč nekaj nadaljnih ukrepov, ko bomo imeli zaključke iz evropskega semestra. Potem se bomo odločili, kakšne bodo posledice za izobraževalno področje. Jeseni bomo organizirali tudi forum na to temo, to smo izpostavili že pri prejšnji razpravi, ki ste jo imeli na podobno temo in veselilo bi nas, če bi se tudi kdo uh, iz vaših vrst udeležil tega foruma. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hanibol, želite še kaj dodati? Um, Najlepša hvala. Čisto na kratko, zahvaljujem se gospodu. Kellyju za njegovo podporo, ko gre za vseživljensko učenje, ko gre eh, za učenje tujih jezikov in tako naprej. Mislim, da lahko z tem poročilom res eh, kaj eh, dosežemo. Glede na to, kar je povedala komisija, pa tudi gospod Zver, pa naj dodam še naslednje. Mislim, da moramo bolj učinkovito vlagati v izobraževanje. Mislim, da nišče ne predlaga, da bi v tem trenutku razmetavali z denarjem. Ampak pomembno je nadaljevati z ulaganjem eh, v izobraževanje. Na ta način namreč ulagamo v rast, ki nam bo pomagala eh, najti izhod iz trenutne krize. Hvala lepa. Eh, komisiji za podporo glede predišolskega izobraževanja in eh, prezgodne prekinitve študija. Mislim, da je to pomembna točka tega poročila in mislim, da morajo o tem razpravljati ministri za izobraževanje, hkrati pa je potrebno tudi več dejavnosti na tem področju. Ne vem, če se strinjam z gospodom Kerjem, da bi morali izbrati točko ali dve, kajti to bi bilo zelo težko. Mislim, da, skušamo, da moramo skušati doseči kar največ eh, iz tega poročila Evropske komisije. Mislim, da moramo lobirati v skladu s tem in zagotoviti kar največji možni vpliv parlamenta v tem postopku. Denk. Hvala lepa. Jaz s takšnimi poročili imam vedno isti problem. Kaj ti pričakovanja so izjemno velika, mi pa vemo, da tudi Evropska komisija tukaj stoji na zelo majevih tleh. Lahko le izreče priporočila, mi jih lahko le obogatimo. Na koncu pa so vsa naša čudovita spoznanja, neurešničena v državah članicah. Vlade, ki jih zastopajo ministri za kulturo, ministri za izobraževanje, se morda ne strinjajo z priporočili komisije, z našimi dokumenti, na nje se ne odzovejo in uh, moram reči, da sem zaradi tega že nekoliko nevoljna, kajti ta situacija se vedno ponavlja, ampak naj povem, da imamo tukaj le podporno funkcijo. In če bi vlade vse storile same, potem bi se znašli v podobni situaciji kot pri bolonskem procesu. Vsi vemo, kaj se je tam zgodilo. Torej, dobro je, da imamo vsaj pravico dajati na svete. Hvala lepa, gospa Hannibal. Do 15. maja ob 12. lahko vložite predloge sprememb. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za skupne določbe o evropskih skladih ter razveljavitev uredbe. Besedo ima naša poročevalka, gospa Benarab Atu. Izvolite. Merci, uh, la Hvala. Gospa predsedujoča, dva imate, ne? Ja, se bom povedala. Dragi kolegi, zadovoljna sem, da vam lahko predstavim dve mnenji. Eno o evropskih skladih in drugo o socialnem skladu. In to mnenje, za to mnenje je pristojen odbor za zaposlovanje, medtem ko je za prvo mnenje pristojen odbor regij. No, kot sem že povedala pri prvi izmenjavi mnenj, je predlog uredbe takšen, da predvideva koncentracijo financiranja na prednostne naloge v zvezi z Evropo 2020. To je pozitivno, glede na to, da je v to vključeno tudi izobraževanje, usposabljanje, vključevanje in torej vse področje teh pristojnosti, brez kulture vendarle. To torej postavlja nek splošni okvir za kohezijsko politiko Evropske unije za obdobje 2014 do 2020. Dokument je zelo obsežen in pokriva vidike, s katerimi se vsebinsko ne ukvarjajo drugi odbori. In zato sem se odločila, da se bom osredotočila na določene predloge sprememb in na določene točke, ki se mi zdijo bistvenega pomena. Najprej, kar zadeva mlade. Mladi niso izključeni iz predloga uredbe, vključeni so v prilogo številka eh, štiri in sicer v tematske predhodne pogojenosti, kjer se omenja tudi osip, eh, vse življensko učenje in izobraževanje. Eh, zelo pomemben je člen 87, kjer pravimo, da mladi ne smejo biti izključeni iz skupin, katerim je namenjeno izobraževanje in da jih je treba obravnavati kot prednostne partnerje znotraj držav članic. Na to drugič kultura. Predlog uredbe pa je pri tem nekoliko omejen. Uh, Četrti odstavek 167. člena pogodbe o delovanju Evropske unije pravi, da mora Evropa upoštevati kulturne vidike pri svojem delovanju in ob upoštevanju tudi drugih določb pogodb. In eh, kar zadeva eh, zlasti zaradi spoštovanja in spodbojanja raznolikosti svojih kultur. Pri tem mora Eh, upoštevati vprašanje izobraževanja, socialne vključenosti in inovacij. In eh, zato je pomembno, da ta projekt, ki vsebuje tudi kulturno komponento, eh, se vključi v to zakonodajo. Potem pa kar zadeva šport. Šport ima velik potencial pri spodbujanju socialne kohezije in enakosti med spoloma kot je navedeno tudi v prejšnjem poročilu Evropskega parlamenta. Zato je pomembno, da se nekatere športne projekte sofinancira, saj so ti eh, bistvenega pomena za podporo družbenim skupinam, ki se spopadajo s težavami. Eh, ravno tako ima to učinek na socialni in ekonomski razvoj in zato je treba Eh, določiti in uporabiti različne kazalnike in ne samo količinskih dejavnikov. Komisija je naprimer za program Ustvarjalna Evropa predlagala vzpostavitev kazalnikov in baze podatkov za določitev vpliva kulturnega sektorja. Sedaj pa. Uh, Evropski parlament, mi imamo kar veliko dela pri tem predlogu uredbe, ki je zelo ciljno usmerjena in sicer pri bistvenih tematikah spodbujanja zaposlovanja ter eh, mobilnosti v poklicnem življenju, spodbujanje eh, pridobivanja izkušenj in izobraževanja, krepitev eh, socialnega vključevanja ter boja proti revščini. Torej, poklicno izobraževanje, kulturno udejstvovanje, šport, vse to ima tukaj povsem zakonito mesto. In kar zadeva mlade, eh, pa boj proti prezgodnjemu osipu in opuščanju izobraževanja igra bistveno vlogo. Tudi v boju proti brezposobnosti mladih. In zato je treba mlade izredno omeniti v seznamu upravičencev eh, do sredstev iz teh programov. Poleg tega projekti, ki spodbujajo državljansko soudeležbo morajo biti vključeni v te projekte, zlasti v kontekstu vse večje revščine in prekarizacije. Predvsem je treba povdariti, da poklicno usposabljanje in usposabljanje k rokodelstvu in obrtništvu ni dovolj eh, poudarjeno. Besedilo o tem torej ne govori dovolj. Svet je leta 2011 v svojih sklepih o kulturnih in ustvarjalnih eh, kompetencah napisal, da bi države članice morale vključiti prispevek kulturnih in ustvarjalnih kompetenc kot podlago za trajnostna delovna mesta in socialne inovacije, da bi v celoti lahko izkoristili možnosti, ki jih ponuja. Konec citata. In istega leta je Evropski parlament v resoluciji o potencijalnih kulturnih in ustvarjalnih industrijah pozval komisijo naj spodbuja skupne programe raziskav in partnerstva med kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami ter sektorjem izobraževanja in usposabljanja, ki vključuje tudi vse življensko učenje, zato da bi državljanom omogočili pridobitev ustvarjalnih in medkulturnih znanj in spretnosti ter jim olajšali uporabo novih tehnologij in novih ustvarjalnih orodij, krepili vse življensko učenje in usposabljanje, predvsem s sredstvi iz Evropskega socialnega sklada, saj se to področje tehnološko zelo hitro spreminja. Torej, predlog komisije za obdobje 2014-2020 pa kulture ne omenja v širšem smislu, predlog komisije za strukturne sklade. In sedaj, kar zadeva šport, bi imela iste pripombe glede Evropskega socialnega sklada kot glede drugih skladov. Bi, ta bi namreč moral podpirati tudi šport, saj ta spodbuja socialno vključenost in povezovanje in zato je gotovo relevantno, da se sofinancirajo tudi športni projekti, saj imajo ti iste učinke, kot že vsi prej omenjeni. In kar zadeva uh, sodelovanje, sem že prej povedala, da imamo s kolegi iz odbora za zaposlovanje, v katerem eh, tudi sama sedim, eh, to vključili na najpomembnejša mesta predloga uredbe. Je pa obžalovanja vredno to, da odbor za kulturo ni imel možnosti, da bi podal mnenje o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o prednostnih nalogah, ki jih je treba v tem okviru um, skušati doseči. In zato poudarjam, da je financiranje iz teh skladov izredno pomembno. E, naj povem, da je v obdobju e, do leta 2014 bilo financiranih projektov v višini 347 milijard evrov in v, za prihodnje obdobje od leta 2014 do 2020 pa je predvideno financiranje projektov v višini 373 milijard evrov. Tako, toliko z moje strani. E, to so pripombe na ta predlog uredbe in seveda bom z veseljem prisluhnila vsem vašim prispevkom. Hvala. Najlepša hvala, gospa Benara Batu. Mislim da boste dejansko storili to, kar potrebujete? Vse, kar je treba storiti, boste gotovo storili, zato da boste, bomo zagotovili, da se bojo sredstva socialnega sklada uporabljala tudi v ta namen. In zato moramo tako mi kot tudi naši kolegi iz odbora za regionalni razvoj in iz odbora za zaposlovanje se za to zauzemati. Moramo jih osvestiti o pomenu tega vprašanja, saj zelo dobro vemo, da na kulturnem področju eh, opažamo precejšen manjko sredstev, zlasti iz strukturnih skladov in podobno. No, tako toliko z moje strani. Eh, Gospa Kamervert, hvala lepa poročevalki za obe poročili, ki jo je predložila. Mislim, da ste v obrazložitvah eh, res izpostavili eh, tisto, kar zares manjka v poročilih komisije na temo strukturnih skladov v odboru za kulturo se boji, borimo za programe na področju kulture in izobraževanja. Vendar eh, pa je učinek našega dela vedno zgolj umen. Tukaj pa govorimo o strukturnih skladih in z sredstvi iz teh skladov lahko veliko dosežemo na področju izobraževanja, na področju kulture, na področju športa in tako naprej. Zato se mi zdi zelo, zelo pomembno, da so ta sredstva namenjena ravno tem področjem. In tukaj se navezujem na prejšnjo razpravo o poročilu gospe Hannibal. Vsa sredstva, ki jih vložimo v področje izobraževanja, predstavljajo investicije v prihodnost. To zveni že kot floskola, ampak gre res za neke vrste preventivno funkcijo vlaganja. To, kar danes vlagamo v izobraževanje, nam bo v prihodnosti pomagalo, da privrčujemo recimo pri dodatkih za brezposelne. Številne države se srečujejo z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi. Potrebujemo pa tudi investicije v ustrezno infrastrukturo. Kaj ti brezposelnosti ne bomo, tako visoke brezposelnosti, eh, kot jo imamo danes, eh, ne bomo mogli rešiti zgolj sredstvi iz socialnega sklada. Potrebujemo ustrezno izobraževalno strukturo v državah članicah in zato mislim, da je potrebno resničiti dobre predloge, ki jih je podala komisija eh, in ki smo jih dopolnili tudi mi. Sredstva iz strukturnih skladov in socialnega sklada so tukaj zelo pomembna podpora za izvajanje projektov v državah članicah. To bi potem lahko vodilo v kakovostno izobraževanje mladih, ki kasneje ne bi potrebovali socialnih storitev. In upam, da bomo naše kolege v regionalnem skladu prepričali, da je to pravi pristop in da je dobro namenjati eh, sredstva za izobraževanje. Gospod Bago. Res ven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 opravila to delo v imenu našega odbora. Pogosto se kaže, da obstajajo vrzeli, kar zadeva financiranje eh, športa in pa izobraževanja v evropskih strukturnih skladih, v evropskem socialnem skladu vendar pa lahko le na ta način ustvarimo trajnostna delovna mesta. In eh, te napake moramo na vsak način popraviti. Najpomembnejše, po mojem mnenju, je zagotoviti mobilnost mladih v času študija, kajti trenutno imamo premalo možnosti za mlade, da potujejo in pa študirajo drugi. Gospa Sančeš Šmit. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da če želimo kulturo in šport postaviti na nekoliko bolj vidno mesto, moramo skušati vplivati na definicijo tematskih ciljev, ki so bili določeni za, pri teh temeljnih tematikah. Ti cilji naj bi namreč odsevali tudi strategijo Evropa 2020 za vključujočo rast in razvoj. Ti cilji predvidevajo različne naložbe za vsak posamezen sklad in to bi moralo biti zapisano v členu splošne uredbe in uh, morali bi biti tudi upoštevani predlogi sprememb za posamezne uredbe, ki zadevajo eh, posamezne sklade. In zato mi je žal, da odbor za kulturo ni eh, podal svojega mnenja pri uredbah, ki zadevajo eh, Evropski sklad za socialni razvoj in teritorijalno sodelovanje. In da se oglašamo šele sedaj pri tematski uredbi. In če pa se navežem sedaj na uh, drugo uredbo, koleg, drugo poročilo kolegice, Marike, je zelo pomembno poudariti pomen naložb v človeški kapital in sicer na področju kulture, športa in izobraževanja je treba več vlagati v naše prebivalstvo, zato da bo to lahko prispevalo k zaposlovanju in ustvarjanju uh, Um, delovnih mest na evropskem področju. Tako da je pomen kulture, športa in izobraževanja v socialni koheziji gotovo izredno visok. Uh, lansko leto smo že obravnavali uredbo o uh, ustvarjalnih industrijah in takrat smo že od komisije zahtevali naj skuša zagotoviti in ugotoviti možna partnerstva med različnimi področji. In v drugem poročilu, ki smo ga obravnavali, je to seveda omenjeno v srčiki besedila in zato podpiram vse predloge sprememb, ki želijo dopolniti besedilo v tem smislu. Želela pa bi, če mi lahko razložite definicijo dostojne zaposlitve, ki je omenjena v besedilu in me zanima, kaj to točno pomeni. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Ampak, Marita, res, vse smo že imeli poročilo na temo socialnega sklada. Ne vemo, čem pravzaprav govoriš, kaj ne bi manjkalo. Gospa Benare pa tu pripravlja mnenje na obe temi. Kakšen problem imaš s tem? Uh, Feder. Govorila sem o dveh drugih skladih, o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o skladu za teritorijalno sodelovanje. ESRR je gotovo eden najtežjih skladov, ko se govori o porazdelitvi sredstev. Kelly. Eh. Gospod Kelly, hvala lepa. Zelo sem vesel eh, priporočil kolegice Benera Patu, še prav posebej me veseli, da je izpostavila ulogo športa. Šport lahko igra veliko širšo vlogo, kot mu jo včasih pripisujemo tudi ko gre za urezničevanje ciljev eh, Evrope 2020 ali pa ko gre za preprečevanje prezgodne prekinitve študija. Mislim, da lahko šport eh, zelo pozitivno vpliva na preprečevanje prezgodne prekinitve študija. Zato upam, eh, da bomo v okviru večletnega finančnega okvira zagotovili financiranje za program eh, za vzpodbujanje športa, ki smo ga podprli tudi v Evropskem parlamentu. Dobro je, da govorimo tako o socialnem skladu, kakor tudi o strukturnih skladih in dobro je, da imamo možnost, da vključimo šport eh, in mu damo nekakšno širšo dimenzijo pomaga nam lahko pri soočanju z socialnimi izzivi in veliko lahko prispeva k razvoju družbe in zaradi tega pozivam poročevalko, da nadaljuje v tej smeri in upam, da bomo lahko imeli večjo korist od eh, projektov, ki vključujejo šport. Šport lahko pomaga pri soočanju z izzivi eh, tudi na področju izobraževanja in kot sem predajal prehodne, prezgodne prekinitve študija, gospod kolega Fisas. Eh, ja, glede tega poročila bi želel povedati naslednje, nasplošno mislim, da komisiji ni treba pri teh skladih izvajati takih vrčevalnih ukrepov, kakršni smo prisiljeni mi v različnih državah. Ti skladi morajo biti namenjeni temu, da se ponovno zažene gospodarstvo in da se uresničujejo politike, s katerimi lahko prispevamo k takšnemu evropskemu gospodarstvu, kakršnega potrebujemo. In zato seveda podpiram vse, kar je bilo povedano o pomenu športa kot dejavniku vključevanja. Ravno tako bi rekel, da mladi z ukvarjanjem s športom se lahko izognejo drugim eh, problemom, naprimer uporabi, zlorabi drog in tako naprej. In eh, s tem se gotovo lahko veliko prispeva tudi k zmanjševanju proračunskih sredstev, ki se namenjajo za zdravstvo. In zato je bi bilo pomembno v to poročilo vključiti tudi konkretno uporabo teh skladov za področje športa. Zato zelo koristno bi bilo, če bi uh, v teh uredbah bilo to jasno, torej to, da se bodo ti skladi uporabljali tudi za področje športa. Me pa še nekaj skrbi in sicer, da ta uredba, o kateri bomo tukaj mogoče glasovali za večino, bo na koncu pristala v nekem predalu in ne bo služila ničemur. Zato mislim, da bi bilo to res treba proučiti od točke do točke in zagotoviti, da se bodo te določbe dejansko začele uresničevati. Hvala lepa. Pripravljamo tudi nov program, katerega ime mi ni všeč. To je program ki bo nadomestil program za vse vživljenjsko učenje oziroma predstavlja njegovo nadaljevanje in v tem programu bodo odpadli določeni elementi za navedbo, da bodo izpostavljeni v socialnem skladu. Proti temu sicer nimam nič, če bi se potem v socialnem skladu tudi dejansko pojavili. Zato je sodelovanje med tistimi, ki se ukvarjajo z regionalno in socialno politiko in temi skladi ter nami zelo, zelo pomembno. In zato sem vesela, da o tem danes razpravljamo. Tudi to, kar je bilo povedano na koncu, kar je povedal uh, John Kelly o vlogi športa, je zelo pomembno. Imamo tudi programček za šport, uh, tako ga imenujem, zato ker manjši že skoraj da ne bi mogel biti. Ampak to nam daje vsaj možnost, da delamo tudi na področju športa in za sredstvi moramo zelo pazljivo ravnati. In bolj oziroma v večji meri moramo poskrbeti za socialno vključevanje oziroma to dimenzijo športa pri vključevanju uh, izključenih skupin v družbo. Vendar pa nam to ne bo uspelo, če se bomo s športom ukvarjali samo. Uh, pri temi športa in s kulturo samo pri temi kulture. Poleg tega je treba vse povezati tudi z izobraževanjem. To, kar je bilo nekdaj vključeno v program Leonardo, ni več vse vključeno v program Leonardo. Iz programa Leonardo, iz programa Leonardo je bil sedaj izuzet tudi program izobraževanja za odrasle. To naj bi bilo sedaj vključeno v socialni sklad ker naj bi to tja nekakš, nekako, ker naj bi bilo to tam nekako bolje umeščeno in proti temu nimam nič, če bi se to dejansko tudi pojavilo v okviru socialnega sklada. Ampak. Nekaj smo izgubili že s tem smešnim imenom, ampak eh, še več smo izgubili z tem, da so izginili določeni elementi, ki naj bi se ponovno pojavili v socialnem skladu in zato bi bila zelo hvaležna, če bi se s tem ponovno ukvarjali. Hvala lepa. Današnji dan je bil zelo koristen in je koristen, kajti zares eh, smo se intenzivno ukvarjali z obema programoma. Preostala dva programa, o katerih je govorila Marita Res. na to temo nismo pripravili mnen, ker nas ta dva programa neposredno ne zadevata. Jaz lahko počnem le to, kar eh, mi naročijo koordinatori. Njihovo mnenje moram spoštovati. Torej, prosim vas, da sodelujete pri teh dveh programih, ki jih trenutno obravnavamo. Potrebno je vključiti kulturo, šport, eh, izobraževanje in tako naprej. tako. Ti pa nisi bila na seznamu govorcev, ko smo o tem razpravljali. Želiš kaj povedati o tem? Ja, dobro, no. Prej nisem mogla sodelovati pri razpravi, zaradi tega, ker sem imela skupino obiskovalcev, vendar pa bi rada Mari Teres dejala, kajti odgovorna je za čezmejno sodelovanje, da obstaja tudi tam precej potencijala za čezmejno eh, kulturno sodelovanje. Tudi strategija 2020 eh, o tem eh, govori, vendar pa v zelo omejenem smislu in na to sem želela opozoriti tudi kolegico Marije Teres. No. Na to je upozorila že gospa Benerapetu, kajti to je tema, ki je ključnega pomena. Pri različnih programih, če samo pomislimo na Interreg program, ta je imel odličen učinek, še prav posebej na področju kulture. In če bomo sedaj pustili, da ta program eh, izumre, spomnim še, se še, ko smo ga ustanovili v začetku 90-ih let, potem ne bomo mogli več doseči takšnih rezultatov. Dobro. Želi še komisija kaj dodati, Marita, jaz in potem komisija. Ja, želela bi povedati, da sem omenila Evropski sklad za regionalni razvoj, zato ker je ta res izredno pomemben za vse naložbe v, na, to, na tem področju. In zato upam, da se bo komisija odzvala na te izražene skrbi. Gospa Rahela Onkri za komisijo. Ste tukaj? Izvolite besedo, gospa. Much, uh, Hvala lepa. Gospa predsednica, opravičujem se, da sem prišla nekoliko prepozno, kajti odbor za gospodarske in socialne zadeve tudi razpravlja o svojem mnenju na to temo. Rada bi se zahvalila še prav posebej poročevalki in pa vsem, ki ste sodelovali s komisijo in pa vsemi deležniki v razpravi na to temo. Najprej želim izpostaviti dejstvo, da si je komisija v prvi uredbi zastavila tematske silje, potem pa v specifičnih uredbah na tem skladu še specifične silje. Tukaj govorim o skladu za razvoj podeželje, pa tudi o socialnem skladu smo natančno določili cilje če posebno področje politike ni omenjeno, to še ne pomeni, da ni tudi vključeno. Torej, če šport ali pa kultura nista specifično omenjena med tematskimi cilji, to še ne pomeni, da ne bi mogli v okviru teh ciljev podpreti tudi takšnih projektov, ki zadevajo šport ali pa kulturo. Želeli smo namreč jasno zapisati cilje kohezijske politike v prihodnosti. Torej naj vam zagotovim, da nismo na, eh, ničes, na nič pozabili in kulturna dediščina je specifično omenjena. Eden izmed predlogov sprememb se nanaša na člen 5 in rada bi izpostavila, da je komisija predvčerajšnjim sprejela dokument o kodeksu obnašanja, ki ga bomo posredovali parlamentu in upam, da vam bo koristil pri vašem delu. Sedaj pa predajam besedo eh, Evropskemu socialnemu skladu. Um, uh, uh, Naj dodam k temu, kar je povedala kolegica še naslednje. Najprej se zahvaljujem poročevalki in pa njeni ekipi za upravljeno delo in zapisali smo si vse predloge sprememb eh, in pa tudi vse komentarje, ki smo jih slišali cilj Evropskega socialnega sklada je, da se osredotoča na izobraževanje, socialno vključevanje, kulturo in to so zelo široko zastavljena področja, ki bodo upoštevana kot del uredbe. In Seveda bomo dejavni tudi na področju kulture, športa in tako naprej v okviru teh širše zastavljenih ciljev. Kot je bilo že povedano, nismo menili, da je potrebna posebna navedba tek sektorskih politik. In smo se odločili za širšo obeseditev eh, prednostnih eh, investicij. Seveda smo pripravljeni na nadaljno razpravo z eh, člani odbora za kulturo. Z veseljem se bomo z vami pogovorili o, o specifičnih predlogih, še prav posebej, kar zadeva poudarek eh, na mladih. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Lensis, ne povem. Da je Evropski parlament zakonodajni organ. Gospodarski in socialni odbor eh, pa nima zakonodajne vloge. Vemo, o čem govorim. Ima zgolj posvetovalno vlogo. Ne gre za to, da bi nas morali pomeriti. Zakaj to poskušate? Zakaj niste že na začetku podali nekih smiselnih in jasnih predlogov? Vedno potem pridete sem in nas skušite pomiriti. To se ni prvič zgodilo, tudi ko je šlo za izobraževanje, se je zgodilo podobno. Na začetku ni bilo nobene prave vsebine, potem pa ste prišli sem in nas skušali pomiriti in to me že nekako jezi nobene potrebe ni, da ste na začetku tako nejasni. Bolje bi bilo, če bi zapisali dobre vsebinske predloge in se mi ne bi razburjali. To namreč prav nič ne koristi našemu zdravju. No, naj zaključim razpravo na to temo in še enkrat dajem besedo gospe Benarabatu. Eh, torej, najlepša hvala vsem kolegom in komisiji za prispevke in za dopolnitve. Želeli bi samo še nekaj dodati. Uh, Bila sem prisotna, ko je gospa Morel Šantje predstavila svojo resolucijo o Evropskem socialnem skladu in v razpravi je bilo poudarjeno naslednje in sicer problem uh, kondicionalnosti oziroma skrižne skladnosti, torej tiste države, ki že imajo določene težave, uh, imajo tudi težave pri pridobivanju sredstev iz teh skladov, ampak ravno te države bi morale um, več teh sredstev skušati porabiti, zato da bi svoje težave laže premustile. Tako toliko sem želela še povedati. Za konec, hvala. Hvala. Do 14. maja lahko vložite predloge za spremembe, to je ponedeljek ob 12. 14. maja. Dobro, sedaj pa nadaljujemo z osmo točko. Postavitev Evropskega sosedskega instrumenta. Besedo dajem gospodu Matuli. Izvoli, Jozef. Hvala lepa. Evropski instrument oziroma instrument Evropskega sosed, Evropsko-sosedski instrument je instrument, um, ki se na eni strani nanaša na 16 uh, držav in pa tudi Rusija sodi zraven kot strateški partner. Tu imamo sofinanciranje za sofinanciranje pri upravljanju in vodenju in pri socialnem razvoju. Tudi čezmejno sodelovanje in pa prilagajanje um, držav pravičenk, zakonodajo Evropske unije in pa spodbujanje blaginje v sosednih regijah in spodbujanje sos dobrega sosedstva. Pri novi uredbi gre za novo sosedstvo sosedsko str, um, strategijo, ki je bila prilagojena novi politiki z posebnim ciljem. Prejšnji cilji so bili sedaj zmanjšani na šest ciljev in tu se koristi načelo več za več. Torej več partnerskih držav naj bi v, bilo vključenih v partnerstvo z Evropsko unijo, hkrati pa naj bi bil tu še dodaten vidik pri razpoložljivih sredstvih. Teh je okoli 18 milijard. V obdobju, torej v obdobju 2014 do 2020, v primerjavi z 11 milijardami, ki so v trenutnem obdobju predvideni v proračun. En del teh sredstev se pokriva tudi z programom Erasmus za vse. in sicer v 4 in 6 letnih podobih izplačevanja. Tu pa imamo tudi področja kultura, znanost in šolstvo, kjer se lahko izboljšajo te sosedski instrumenti. In osnovni dokument je zelo tehničen in se navezuje na zelo zapletene postopke pri dodeljevanju sredstev. Kar se mene tiče, sem povdaril vključevanje področja kulture in izobraževanja kot eh, posebne cilje v drugem členu 2C, kjer bi se tudi izboljšalo osebne stike na področju kulture in izobraževanja. Tako da je financiranje na področju izobraževanja dobrodošlo. Tako da imamo tako tudi stik za civilno družbo v teh državah. Instrument kulturne diplomacije je to in tu gre za kulturne vrednote, ki so temeli evropske enotnosti. Torej, predlog spremembe 5, to bi lahko sprejeli po razpravi z odborom AFED. In to ne bi smeli črtati, saj bi tu lahko govorili tudi o povečanju sredstev, ne samo o zmanjšanju sredstev, kot je bilo to prvotno. Torej, glasovanje v odboru AFET, ki je tukaj vodilni, Eh, je bilo preloženo na juli, zato je bil tudi rok za, za predlog sprememb eh, tudi podaljšan in zato sem vesel tudi nadaljnih eh, zamisli z vaši strani, ki bi jih lahko vključili v ta osnutek in ki, tudi, ki se nanašajo tudi na naše področje, torej na izobraževanje in kulturo. Hvala. Muchas gracias, eh, presidente. Eh, antes de eh, dirigirme al señor Matul. Gospod Delvale, hvala lepa. Preden se bom uh, obrnil na gospoda Matula, bi rad gospo, gospe Pak povedal, da v celoti podpiram uh, to, kar je pri prejšnjem poročilu povedala komisija. Ob vsem spoštovanju komisije pa je že treba poskrbeti za to, da malce pazijo in si ne dovolijo kar neke čudne izjave. Sicer pa se strinja z splošnimi smernicami, ki so bili tukaj izražene in rad bi celo zadevo še malce razširil. Poročevalec govori uh, o izobraževanju in kulturi v členu 2c in 2d. To je seveda zelo dobrodošlo. Vendar pa bi morda pomen kulture v drugem odstavku drugega člena še bolj izpostavil. Treba spodbuditi države članice, ki so uh, vključeni v ta instrument, uh, da izpostavljajo tudi in upoštevajo tudi um, naravno dediščino UNESCO, če tega slučajno ne počnejo. In tu se ne strinjam z predlogom spremembe 1 in 5, kjer gre za ohranjanje uh, programov Erasmus za vse. Torej v prvem predlogu spremembe piše, da se finančna um, sredstva morajo ohraniti tudi pri uh, političnih spremembah, tudi po pomembnejših nepredvidenih okoliščinah ali večjih političnih spremembah. Mislim, da že zaradi zdrave pameti nihče, niti komisija ne more ta sprejeti odločitev, ne da bi vnaprej predvideli možne posledice političnih sprememb. Eh, in to je moja pripomba k temu poročilu. Hvala. Hvala, gospod Dolvale. Predlog spremembe kolege Matule je pravzaprav odgovor na člen 18, v katerem je to zapisano. Tam je namreč zapisano, o pomembnejših neprevidnih okoliščinah in tako naprej se ukinejo. Torej, s tem smo želeli to spremeniti, o tem moramo še razpravljati. Gospod Migalski, prosim za besedo. Dziękuję bardzo. Ja witam ten, ten projekt z radością, dlatego że moja grupa polityczna i ja Želel bi povedati, da sem zadovoljen s tem osnutkom. V naši politični skupini, kot veste, smo zelo občutljivi za vprašanje primirnih izdatkov v Evropski uniji in eh, zauzemamo se za to, da se z davkoplačevalskim denarjem primerno ravna in politika pomeni, da uh, moramo pravilno s tem ravnati in sprijemati pravilne odločitve. Ampak 18 milijard evrov, to je veliko denarja za Če pa vemo, da je ta denar dobro uložen, potem je to v redu in te države si zaslužijo, da se institucije odločijo o primirni porabi teh sredstev. Sedaj pa, kar zadeva povezavo z Rusijo znotraj vzhodnega partnerstva mislim, da srečanja, ki se organizirajo z mladimi Rusi, taka srečanja so potekala na Polskem, eh, so priložnost, eh, ob kateri smo se zavedali, da v Rusiji porabo teh sredstev nekatere nevladne organizacije eh, obravnavajo kot delovanje proti Rusiji. Tako da tukaj moramo razmisliti o tem, da morajo biti vsi, ki bodo delali na tem poročilu, eh, osveščeni v tem, da je treba najti neko ravnotežje med izdatki, ki se namenjajo našim partnerjem na jugu in tistimi, ki se namenjajo našim partnerjem na vzhodu. Mislim, da je zelo smiselno načelo less for less in more for more. Mislim, da moramo to sporočilo posredovati našim partnerjem na jugu in na vzhodu. In, uh, če bodo oni spoštovali demokratične načela in človekove pravice, bodo tudi več dobili v zameno z naše strani. Hvala. Hvala lepa. Na področju sosedske politike smo vedno podali svoje mnenje in smo vedno prosili in zahtevali, da se sosedsko politiko tudi razširi in da se to razširi tudi na eh, izmenjavo na področju izobraževanja in kulture, da se tudi cilje tu malce bolj eh, razširi. Ne želimo tukaj postavljati zidov, ampak želimo več svobode, zato moramo tudi programe, ki jih imamo, naprimer izobraževalni eh, program, da tudi ta v prihodnost se lahko odpre za te države. V tem izobraževalnem programu, ki ga obravnavam, se je nekaj zgodilo, to je tudi komisija naredila zavestno, to sem tudi vprašala. Torej, Poljaki so bili zelo uh, ogroženi, v, zgroženi v naši uh, politični skupini, zato ker niso našli besede sosedstvo. In ko se razpravlja o tem programu Erasmus za vse in tako naprej, tam je govor o tretjih državah in zame so bile tretje države vedno tam Azija, Afrika, ne vem kaj, ne pa Evropa. Pod tretje države so vse povzeli, tudi Srbijo, Makedonijo in druge, a tudi države sosedske politike in tudi tretje države. Torej za vse tri kategorije pa so možnosti različne. To je že do zdaj veljalo. Doslej smo imeli Erasmus, tudi za balkanske države, potem smo imeli Tempus in potem smo imeli Erasmus Mundus in podobno. Se pravi, za te tretje države. Torej, te, te tretje države vključujejo vse tri kategorije, zato se ne razburjajte, če v tem programu ni uh, napisana sosedska politika. Nisem pa čisto prepričana, če ne bi bilo dobro, da to napišemo nekje, zato da ljudem, ki to berejo, le površno pojasnimo, da pravzaprav je vključeno. No, to sem želela pripomniti, ker eh, sodi v ta kontekst. Zato mislim, da moramo to podpreti in gospod Matula. Eh, lahko razpravljamo o tem, eh, te moramo glasovati potem, ali bomo eh, pozdravili pristop gospoda Matole, ki pravi, da če tudi vlade, kot je recimo ta v Belorusiji ali kjerkoli že, ali v Ukrajini. Torej, tudi če tam pride do sprememb in tako hudih eh, dogodkov, ko vlade določenih stvari ne upoštevajo, ali moramo res zato kaznovati mladino? Kaj ti mladino kaznujemo, če ji ne ponudimo več teh programov. In zato razumem, gospodo Matulo, da tega ne razumemo, ampak o tem moramo razpravljati. Mislim, da bomo priložnost o tem še, zato še imeli, ko bomo naslednjič govori, glasovali o tem. Imamo možnost predloge, predloge sprememb do 15. maja ob povdan bi, je tu kdo od komisije? Sem pozabila vprašati, izjemoma je nekdo prišel. Ne? Lepo, morda so pri ekonomskem in socialnem svetu. Potem se zahvaljujem za razpravo, zahvaljujem se vsem poročevalcem in sedaj prehajamo na točko 9 in 10. To je gospa Paljadeli z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo. Lahko kar začnete, gospa Paljadeli. <clears throat> Eh, θα μιλήσω στα ελληνικά, κυρία Πρόεδρε, γιατί το θέμα είναι και ενδιαφέρον και απαιτεί... Najlepša hvala za besedo. Tema je tu zelo zanimiva in zato se splača o tem spregovoriti bolj podrobno in zadovoljna sem, da sta mi bili zaupani ti dve mnenji. In prvič, zakaj? Zato, ker me je odbor zaprosil za poročilo o temi, ki nas pobliže zadeva, glede na to, da univerze niso zgolj izobraževalne ustanove, ampak spodbujajo tudi raziskave, temeljne raziskave, uporabne raziskave in tako naprej. In eh, zato sem se vprašala, zakaj v bistvu raziskave niso vključene med pristojnosti našega odbora za kulturo in izobraževanje. No, kakorkoli. Ti dve mnenji sta namenjeni razpravi o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo. Kaj pa to sploh je? Ali je to to je neodvisna ustanova za vrednotenje, spremljanje in financiranje projektov na podlagi uredbe iz leta 2008 z namenom, da se okrepi da se okrepijo inovacije v Evropski uniji znotraj tega trikotnika znanja med univerzami, um, raziskavami in inovacijami. In zato se tu skuša najti in zagotoviti povezavo med raziskovalno dejavnostjo in razvojem v Evropi. Ta inštitut se sedežem v Budimpešti vodi usklajene in skupne dejavnosti med raziskovalnimi inštituti in gospodarstvom ter izobraževalnimi ustanovami. V Evropi smo že odnegdaj imeli pomembne univerze in raziskovalne centre ter raziskovalce in podjetnike. Eh, ki so bili zelo vidni na svetovni ravni. Vseeno pa so ti elementi iz tega trikotnika delovali nekoliko vsak zase. In pomembno je, da tudi povedati, da so države Evropske unije kljub nekim posameznim zgodbicam o uspehu vendarle nekje v zaostanku. Saj, uh, so drugi izzivi konkurenčnosti na globalni ravni precej pred nami. Sedaj imamo na podlagi te uredbe iz leta 2008 prvič možnost za vse te dejavnike, torej za univerze, raziskovalne centre in gospodarstvo, možnost, da združijo svoje sile in razširijo uh, svoje dejavnosti, tako da bodo okrepili inovativne zmožnosti v Evropski uniji. Ampak kako se to odraža v praksi z ustanavljanjem skupnosti znanja in inovacij, KIKS v angleščini? In s podiplomskimi študiji na univerzah, ki so vključene v te skupnosti znanja in inovacij. S temi skupnimi dejavnostmi znotraj teh skupnosti se prispeva tudi k polnemu vključevanju univerz v raziskovalne dejavnosti, da se tako zagotovi uresničevanje eh, najnaprednejših raziskav in hkrati tudi razširjanje najboljših možnih praks, pri čemer zasledujemo tudi cilj, da bi se razširilo območje sodelovanja med različnimi univerzami s na tej podlagi pa bi se premaknili k inovacijam in odličnosti. Do danes so bile ustanovljene tri take skupnosti v 16 glavnih centrih iz 12 držav članic in to še zlasti v srednji in zahodni Evropi. Za te, v teh skupnostih in se ukvarjajo predvsem s uh, eh, raziskovanjem eh, podnebnih sprememb, s eh, raziskavami na področju obnovljivih virov energije in z um, raziskovanjem na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Uh, Približno 200 študentov je tako dobilo možnost za eh, izvajanje raziskav za namenom eh, priprave doktorske disertacije na univerzah, na katerih poteka njihov doktorski študij, hkrati pa lahko dobijo tudi naziv se strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Ta inštitut je dobro umeščen tudi v obzorje 2020, torej v to strategijo komisije za prihodnjih sedem let za področje inovacij in raziskovanja, ki je namenjeno krepitvi konkurenčnosti Evrope, Evropske unije. Torej gre za enaka prizadevanja, kot jih poudarja komisarka za to področje, ki želi vse to spraviti nekako na skupni imenovalec Erasmus za vse. Tako da isto velja na tem področju tudi za tehnologijo in inovacije. Glavne osi delovanja tega Evropskega inštituta pa so naslednje in sicer, da se spodbuja da Evropo, da bo vodilna na področju znanosti, odličnost na področju industrijskih inovacij ter spodbujanje financiranja namenjenega malim in srednjim podjetjem, ter ukvarjanje s eh, glavnimi socialnimi in družbenimi oziroma s glavnimi družbenimi izzivi ter tudi s podnebnimi spremembami. Torej, kar, eh, komisija je za Evropski inštitut pripravila dve besedili in v zvezi s tem je naš odbor moral pripraviti mnenje. Prvo besedilo zadeva spremembo v osnovne uredbe o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, drugi pa zadeva strateški inovacijski program za sedemletno obdobje 2014 do 2020. Nekaj splošnih pripomp je treba podati v zvezi s tem. In sicer. Mnenja odbora za kulturo in izobraževanje pač ne morejo presegati naših pristojnosti in zato se lahko ukvarjamo zgolj s tistimi deli besedila, ki zadevajo ulogo visokih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov. Ter pri oblikovanju strategije teh ustanov, v sodelovanju z bodočim Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologije. No, predloge sprememb smo pripravili predvsem za osmi člen predloga spremembe uredbe, v katerem je govora o diplomah in študijskih nazivih. In poudarjam, za ta člen v bistvu ni predlagana nobena sprememba. Imamo pa možnost, da vložimo predlog spremembe za to. Lahko dopolnimo člene 2, 3 in 6 in sicer v sodelovanju z odborom ITRE. Drugič, imamo tudi možnost, da našim, v našem mnenju poudarimo pomembno vlogo univerz v raziskovalni dejavnosti, vlogo, ki je univerze morda ne v celoti izkoriščajo, pač prav jim je ta vloga priznana. In lahko tudi bolj poudarimo pomen inštitutov za visoko izobraževanje v Evropski uniji pri ustvarjanju novih raziskovalnih področji. Torej ne samo pri že obstoječih raziskavah, ampak pri iskanju novih področji za, raziskav, za raziskovalno dejavnost. Tako da na tem področju kaže spodbujati bistven prispevek univerz. Na ta način je treba tudi zaščititi akademski prestiž nazivov in diplom. Hkrati pa se moramo osredotočiti tudi na nove tematske cikle, ki so bili predlagani za prihodnja leta. E, nadaljujemo v angliščini. Aging. Torej, inovacije za stanje, surove materijale. Um, recikliranje in nadomest, torej potem hrana za prihodnost, trajnostne verige oskrbe od verov do potrošnikov. Arhisto 2018, added value manufacturing, smart secure. Torej to se bo zaključilo na začetku, se je zaključilo na začetku leta 2008. Varnost v mestih in socialna varnost. To je bil prvi cikl. Glede drugega cikla imam prav vsebinske dvome, ki sem jih skušala razjasniti v, skozi svoje stike s uradniki komisije in sveta, torej čakam še določena pojasnila. Ampak kar zadeva nazive, se tukaj izlušča neka tehnokratska vizija tega strateškega okvira stvari so preveč splošne in v bistvu teme, ki so povezane s kulturo in s človeškimi vrednotami, tu sploh niso prisotne. Beremo sicer v mnenju naslov, ki zadeva družbene dejavnike saj so družbeni izzivi, katerih se zavedamo, da jim bomo priča v obdobju do leta 2020, torej teh družbenih izzivov pa ni nikjer, ne v programih tako imenovanih kiksov, ne uh, uh, v teh določbah. V strateškem okviru sicer vidimo poskus, da bi se pripisalo večji pomen dvema ali trem verzijam znanja, torej inovacijam in raziskovanju, vendar pa je samo izobraževanje na univerzitetni ravni nekoliko ob strani. In zato bi mi želeli predvsem zagotoviti, da bi univerze bile bolj vključene v KIKS in eh, torej v skupnost znanja in inovacij in da bi se eh, v te programe bolj vključevali tudi študentje. Želimo tudi razviti določena jamstva za to, da se bomo izogibali podvajanju financiranja za nepotrebne stvari. Vsekakor je pa treba tukaj poudariti pomen uloge univerz in komisijo želim spomniti, da tudi raziskovalni potencial znotraj podjetij prihaja predvsem iz univerzitetnega okolja in zato ta trikotnik znanja mora vendarle temeljiti na izobraževanju, na univerzah. Potem pa moramo najti še nek način, s katerim bomo lahko znotraj tega spodbudili raziskave na področju družbenih ved. Te raziskave namreč niso vključene v delo znanstvenikov, ko se o tem govori. Ko govorimo o znanstvenem delu, govorimo vedno o matematiki, znanosti, fiziki in tako naprej, vendar pa poznamo tudi družbene vede. In ne moremo uh, se strinjati s to logiko, da če raziskave ne podajo številk, ne veljajo nič. Niso samo meritve tiste, ki bistveno prispevajo k raziskovalnemu delu ali številke pridobljene z meritvami pri arheoloških raziskavah, naprimer, ali kaj takega. Ne. Gre za to, da se tudi v okviru tega inštituta vlaga v kapital, ki ga predstavlja znanje. To je lahko vir odličnosti in konkurenčnosti in lahko bi tudi na svetovni ravni mi kot evropejci imeli nek monopol na tem področju, na področju družbenih ved, ki so se rodile v Evropi in ki so ena naših velikih vrednot. So. Hvala lepa, popolnoma sem izčrpana. Bi kdo kaj vprašal, pripomnil, to je bilo zelo zapleteno. Gospa Trupe. No, ne želim podati nekega dokončnega mnenja, ker eh, sem imela prvič priložnosti prisluhniti gospe Pajaneli. Bi pa rada povedala, da potem, ko sem imela priložnost se pred nedavnim pogovarjati s predstavniki treh SZI-ev, sem imela zelo pozitiven vtis. Torej, Prvič to, kako so rekrutirali, kako so skušali iz različnih družb, iz različnih eh, znanstvenih ustanov in iz različnih držav združiti mlade ljudi, ki so, po mojem mnenju, pokazali zelo visoko socialno odgovornost, eh, jasno oziroma dobro izobrazbo in jasne cilje v smislu strategije 2020 v vašo razlago sem razumela kot zelo kritično, če so se ga ni in kaj manjka. Ko ste rekli, da ni bilo dovolj eh, socialnega vidika in so bile vključene družbene vede in tako naprej, naprimer arheologija in tako. Mislim, da priprava teh eh, SZI-jev je potekala zelo intenzivno in bilo je zelo zanimivo, vsekakor si bom to natančneje ogledala, vendar pa nisem dobila tako negativnega vtisa, ampak se mi je vse skupaj zdelo zelo obetavno in tudi to, kako so se združevali, torej to rekrutiranje, se mi je zdelo, da je bila tukaj upletena visoka socialna odgovornost. Poleg tega pa sem slišala in to se mi zdi tudi zelo zanimiv predmet eh, raziskav in prihaja iz eh, pomorskih znanosti, torej kako lahko zagotovimo visoko okoljsko odgovornost in socialne vidike v vseh državah, ki imajo dostop do morja. In kako lahko to povežemo s turizmom? Torej, tudi oni si želijo skupno znanje in inovacije na področju pomorskih znanosti. To se mi zdi predlog, ki ga velja jemati resno, saj imamo v Evropski uniji veliko držav, ki imajo neposreden dostop do morja in katerih gospodarstvo in uh, okoljska odgovornost bi morali biti povezani. Torej, toliko glede prvega vtisa, vendar pa priznam, da se moram še natančneje poglobiti v to. Ampak eh, predvsem osnovna ideja in osnovna struktura IIT-ja in to, da Evropa v to investira, to se mi zdi pomembno in pravkar se vračam z razgovora eh, od komisarja za proračun gospoda Levandovskega, ki je za 2013 skušal podati predloge tudi za. Eh, to, da bi dal več denarja za izobraževanje in kulturo in usposabljanje in eh, zato, oziroma ne kultura, ampak eh, raziskave. Tako da, čeprav bo proračun predvsej skromen, se stopnjo rasti dveh odstotkov, kar je pod inflacijsko stopno, se mi zdi to predvsem zelo obetavno. Hvala, gospod Bago. Tani pa je delila svojnako kitore munkához. Hvala. Želel bi čestitati kolegici Paljadeli za odlično opravljeno delo. Tudi jaz upam, da bomo lahko o tem razpravljali ter o možnosti za postopek okrepljenega sodelovanja. Nekaj bi pa po še povedal. Tudi sam se strinjam s tem, da bi ta inštitut iz Budimpešte lahko s primirnimi finančnimi sredstvi dejansko izvajal svoje naloge in pristojnosti. Sedaj pa v obdobju od 2014 do 2020. Za to obdobje so bili določeni cilji, s katerimi se strinjam. In... in v tem času naj bi se uvedlo šest novih SZI-ov. Um, in teh, te sezi naj bi se določili v nekem določenem vrstnem redu. Ne vem pa na podlagi česa je bil izbran ta vrstni red in zakaj ne kakšen drugačen. Mislim, da bi bilo smiselno, če bi komisija vse, vseh šest ustanovila leta 2014. Do sedanje izkušnje kažejo, da tako morovane nove države članice ne morejo tako močno se udeležiti pri delu SZIO kot stare. In mislim, da pri spremembi uredbe bi morali tudi podarek dati na ta problem. Kaj ti MSP-ji so tisti, torej MSP-ji v novih državah članicih so tisti, ki potrebujejo največ inovacij in raziskav in pa napredek na tem področju. In s tem prihajam še do naslednje točke. Mislim, da bi bilo vključevanje MSP-jev v te projekte tudi zelo pomemben korak, ki bi ga veljalo praviti. Hvala. Hvala lepa. Predvidevam, da od komisije ni tu nikogar. O, pa je, odlično. Gospa Lucija Rekalt, izvolite. Leuchtende Ausnahme. Svetla izjema. So, we would like to thank this committee for having. Radi bi se zahvalili odboru za to, da ste nas povabili in nam dali možnost, da vam predstavimo predlog komisije v zvezi z Evropskim institutom za inovacijo in tehnologijo. Če mi dovolite, bi vas spomnila tudi na misijo, na namen e IIT-ja, kot ga predstavlja tudi po. Ročevalka namreč gre za to, da se tukaj povezuje trikotnih znanja, se pravi visoko šolstvo, raziskave in inovacije, Visoko šolstvo je nekako manjkajoči člen v procesu inovacij in zato smo zelo navdušeni nad tem, da vidimo, da visokošolske ustanove v tem trenutku igrajo pomembno vlogo pri ustanovitvi um, instituta in pa pri sodelovanju te skupnosti znanja in inovacij, ki že obstajajo. In uh, so torej univerze partner pri Eh, skupnosti znanja in inovacijah. Rada bi tudi pojasnila, da člen 8 v zvezi z kvalifikacijami in eh, stopnih izobrazbe in diplomah. Torej, to se bo pri skupnosti znanja in inovacijo upoštevalo glede na nacionalne postopke. Uh, torej glede na v skladu z načelom subsidijarnosti je to zelo pomembno in tu ne bo imel e IT nobene pristojnosti. In eh, e IT pa bo omogočil v sodelovanju z tremi obstoječimi SZI je tako imenovana e IT oznaka ta ne bo imela neke institucionalne vrednosti samo po sebi, bo pa nek element, ki bo lahko povdaril značilnosti, ki so um, zasidrane v teh uh, stopnjah izobrazbe, torej tudi uh, izobraževanje na področju podjetništva, potem mobilnost, čezsektorska mobilnost in pa tudi meddržavna mobilnost. V Avstraliji pa bomo tudi pri tem, da bodo uh, te stopne izobrazbe sprejete strani univerz. Kar se tiče naslednjih šest skupnosti in izbor tem v zvezi z njimi, to smo izvedli zelo skrbno pri komisiji na podragi številnih kriterijev. Vsaka tema je bila ocenjena in pri, primerjali smo jih s temi kriteriji. In te, ta merila zagotovo niso bila predlagana kar tako na lepo, ampak temelijo na zelo temeljitih odprtih posvetih, kjer so imeli deležniki priložnost, da um, povejo svoje mnenje o teh merilih in oni so jih ocenili. Temelji tudi na uskladitvi z prednostmi in izzivi opredeljeni v programu obzorja 2020. Zato verjamemo, da je izbor tem temeljil na zelo temeljiti analizi in je bil tudi um, ocenjen strani deležnikov. Rada bi omenila enega od meril, ki je posebej pomemben za ta odbor. SZI mora spodbujati čez eh, sektorske pristope in to se nam zdi zelo pomembno. Torej, ta multidisciplinarnost, ki jo mora upoštevati, je tudi zelo upoštevana v kontekstu EIT-ja in pa skupnosti znanja in inovacij. Še en kriterij, ki je zelo pomemben, je, da morajo biti teme izbrane na področjih, kjer ima Evropa močno osnovo, eh, kjer je znanje potrebno, kjer pa so eh, rezultati še bolj šipki. Torej, zato je treba upoštevati komponento izobraževanja in pa ta eh, multidisciplinarni komponento in pa tudi komponento raziskav. Potem pa še vprašanje, zakaj SZI v dveh fazah, zakaj ne vse na začetku. Torej, te SZI uh, se vzpostavljajo za 7 do 15 let, kar je predvsej dolgo obdobje in komisija je mnenja, da je zelo pomemben pristop učenje z delanjem, torej learning by doing. In zato mislimo, da je bolje, da tu postopamo po korakih in se sproti učimo in preden bomo ustanovili drugi krok SZI-ev, smo predlagali temeljito uh, oceno, ki bo preučila vpliv obstoječih SZI-jev in pa s tem želimo pač eh, v čim boljši meri skoristiti vse zmožnosti EIT-ja in pa SZI-jev. Kar se tiče sodeležbe držav članic, je to zelo pomembno vprašanje. In, uh, zato je eden od prednostih nalog, ki smo jo eh, predlagali v strateški agendi o inovacijah, je, da bo znanje iz SZI-ja razširjeno v celo Evropsko unijo. Predlagamo torej celo vrsto pobud za to, da bomo zagotovili, da znanje, ki se ga razvije v SZI-ju, ne bo samo samo sebi namen, ampak da se bo uporabilo v dobrobit inovacij in pa eh, na področju visokošolske izobrazbe v cel Evropski uniji. Potem pa še končna pripomba glede MSP-jev. MSP-ji že sodelujejo pri SZI-jih in pa sodelovanje zagotovo uh, morda ni enakomerno razporejeno v treh SZI-jih, naprimer je bolj pomembno v um, kontekstu SZI-ja za podnebje, kajti ta sektor je primeren za večjo deležbo MSP-jo, seveda pa je deležba MSP-jo cilj, ki ga se sledujemo. In SZI in e IT bo vsekakor še bolj spodbujal vso deležbo MSP-jo. Hvala. Hvala lepa za vaše informacije, ki so bile zelo koristne. Nihče drug ni prosil za besedo. Torej, gospa Paljadeli, izvolite. Zahvaljujem se komisiji za ta pojasnila. V bistvu ne mislim, da imamo zelo različna stališča. Mogoče ste moje nekoliko negativno, mm, negativen pristop do besedila tako interpretirali, vendar pa v resnici jaz nimam negativnega stališča glede samega Evropskega inštituta. Ravno nasprotno, jaz sem poskušala se izraziti v zelo pozitivnem smislu. Tako da upam, da sem tako razrešila morebitne nesporazume. Eh, gospod Bago, strinjam se s tem, da je treba pomagati vsem evropskim državam in ne samo novim ali starim, ampak tukaj smo pred izzivom, ki presega naše meje. To je izziv, ki zadeva vse raziskovalne inštitute in podjetja, ne glede na državne meje. Želela pa bi za konec povedati še naslednje nisem prav povsem prepričana o interdisciplinarnosti. Moramo se odločiti torej, ali družbene vede kot take spadajo na področje raziskav ali ne. Hvala. Okay. No, ne vem točno, če lahko odgovorite na to. Ne more, ker ne pozna odgovora. To je težko. Želite besedo? Ne. Ampak mene zanima mnenje komisije glede vprašanja uh, družbenih ved v povezavi z um, raziskavami. Torej bomo prosili komisijo, da za naslednjo obravnavo tega poročila pripravi odgovor na to vprašanje, ali bodo imeli tudi družbene vede možnost eh, vključitve. Ali lahko že sedaj odgovorite morda? No, prosim, potem pa to storite. Dobro. Naslednjič ne razumem, samo kimate ali kimate zato, ker boste naslednjič naredili ali zredite povedati zdaj. Z veseljem vam bomo odgovorili na naslednjem srečanju. Hvala. Hvala lepa. Ste zadovoljni? Dobro. Potem lahko zaključimo naše srečanje. Prosim, da ste točni jutri ob 9. zjutraj za glasovanje. Prinesite seboj kartice za glasovanje. Sedaj pa greste lahko kamorkoli želite. Imamo sestanek koordinatorjev. Ja, ja, ja. Imam možnost o šport reden. Moji moji so kot dovajem filfajt reden. Ich weiß schon, dass ich bin. Ah, die sind blöden reden, die man da hat. Ah, schau dich. Sieht es besser? Ja. Sieht es besser? Ja.